Ja, guten Tag. Pozdravljeni. Vedno znova poskušate spodkopati moje avtoriteto. Tako ne bo šlo. Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo z delom. Dnevni red je pred vami. Predlogov za spremembe ni, zato je dnevni red sprejet. Sporočila predsednice lahko vidite v novičniku kont, tam je navedeno tudi, kateri jeziki so na voljo, drugih sporočil ni. Gospod Jala Center, izvolite. Sí. Muchas gracias, presidenta. Sí, como... Hvala lepa, gospa predsedujoča. pred glasovanjem bi želela spregovoriti samo o dveh zadevah in sicer nekaj v zvezi z zadnjim glasovanjem, ki je potekalo v Strasburgu. Prosila bi, da bi poskrbeli za drugačno organizacijo. Imeli smo v četrtek predvideno sejo v četrtku, potem smo morali spremeniti program uh, sej. No, potem smo to prestavili na Štrasbur, to sejo, ob uri, ki jo je težko spoštovati, glede na vozne rede naših uh, prihodov in tako naprej. Potem smo tam še glasovali, v dnevnem redu je bilo označeno, da bo glasovanje ob določeni uri, ampak potem se je dejansko glasovanje začelo prej. In to ne kasneje, ampak eh, prej, tako da tam ni bilo nekaterih poslancev in niso mogli glasovati. Tako da prosim, da se je to zgodilo zadnjič. Kar se tiče dnevnih redov, pa moramo tudi te imeti pravočasno zato, da bomo lahko temu prilagodili našo logistiko, predvsem, če bo prišlo do kakšnih eh, sprememb pri času glasovanj. To je kot prvo. Druga tema. Včeraj sem bila presenečena, ko se je pojavila kancerka Mer Merklova. Eh, napovedala je zmago svoje stranke. No, jaz se sicer za to čestitam. Čestitam tudi vam, gospa Gresle, ker vem, da je eh, to vaša stranka. Ampak eh, takoj ob njeni levi je stal komisar Oettinger. Glede na kodeks ravnanja menim, da komisari in komisarke ne bi, ob takšni, ne bi smeli ob takšnih uh, trenutkih kazati tolične pristranskosti. Uh, Tako da mislim, da bi ob ustreznem trenutku morali o tem spregovoriti z komisarjem eh, Oettingerjem. Eh, dobro, ena stvar je, da ji seveda lahko čestita kanclerki Merklovi, ampak tukaj je pa cel svet videl, da je komisar za proračun stal ob kanclerki. To se ne sme ponoviti. Ko se bomo sestali z komisarjem Oettingerjem, se moramo o tem pogovoriti. Opozoriti želim na to, da bo v četrtek komisar za proračun tukaj, zato lahko takrat govorite z njim. Po statutu CDU je gospod Oettinger član predsedstva, na odru ste videli predsedstvo in to je to. Seveda pa bo on sam povedal, zakaj je stal tam, kjer je. Kolega Dajon, ki je prosil za besedo, izvolite. Hvala lepo, gospod predsednica. Odzvati se želim na prvo točko, ki jo je omenila Ines. GUA NGL je eksplicitno zahteval, da se glasovanje ne začne pred osmo, zato ker sem zastopal svojo skupino na neformalnem srečanju voditeljev skupin v parlamentu. In sekretarjat se je tega zavedal. To je bilo dobro znano. Obljubili so mi, da se glasovanje ne bo začelo pred 8 uro in moji sodelavci so dejansko morali priti po mene. Predhodno sem moral zapustiti sestanek, zato ker se je glasovanje začelo prej. Mi smo imeli drugačno stališče od drugih. Seveda, pomemben je končni rezultat. Končni rezultat bi bil enak tudi, če bi jaz bil tam, ampak vsaj priložnost bi imel pokazati, da se ne strinjam z nekaterimi predlogi kot Ines tudi jaz upam, da se to ne bo ponovilo več v prihodnosti. Hvala, hvala. Upozoriti vas želim na to, da so časovne navedbe tudi v zvezi z glasovanjem indikativne narave. Vse sem vprašala, ali lahko glasujemo, vsi so prikimali, dobro, nekateri kolegi niso bili prisotni, ki bi morali biti in tako naprej, ampak povedati vam moram, ne morem pustiti, da bi celoten odbor sedel na rokah do osmih. Glasovanje o Bartu, Bartovem poročilu smo preložili in veste, da gre za neke vrste smotrno ravnanje sredstvi, kar zadeva zasedanje odborov. Mislim, da bi morali biti prisotni takrat, ko pač potekajo seje. Sama moram poskrbeti za ustrezne termine in tisti, ki so takrat tukaj, morajo imeti kaj zadelati. Glasovali smo, ampak prej sem vse skupine vprašala, ali se s tem strinjajo ali ne. In nihče ni protestiral. Nihče. Zato smo glasovali nekoliko predčasno, ampak ne preveč predčasno. No Prosim, ne upravičujte takšnega ravnanja. Mi potrebujemo od vas zatrdilo, potrdilo, da se to več ne bo zgodilo. To je tako, kot da bi rekli, da moramo stalno biti na plenarnem zasedanju, ker bi morda lahko v nekem trenutku glasovali. Tukaj je šlo za čudno uro glasovanja, eh, predtem je bila odpovedana seja in Zato je bilo toliko bolj pomembno, da se držimo potem te ure glasovanja. Tudi jaz se nisem zavedala dejstva, da smo predstavili uro glasovanja, tega ni sporočil sekretarja, tako da sedaj potrebujemo od vas zagotovilo, da se to ne bo ponovilo. Če je na dnevnem redu zapisano glasovanje v določeni uri, se to mora zgoditi takrat, ne pa malo prej ali malo kasneje. To je tako, kot da bi prišli na ob 12. na plenarno zasedanje, pa bi rekli, zdaj pa ne bomo glasovali, ker smo glasovali že ob 15.30 minut. Res ta argument ne zdrži vode. Potrebujemo vaše zagotovilo, da se to ne bo ponovilo. Tako ali tako je prišlo do zapleta zaradi odpovedi seje, spremembi, spremembe dnevnih redov in tako naprej. In res prosim, da zagotovite, da se to ne bo ponovilo. Mm sagen, ist, dass wir Indikativno bomo povedali, kdaj bo potekalo glasovanje, ne bo se pa več zgodilo, da bi glasovali predčasno. Če nekateri kolegice in kolegi niso prisotni, potem ne moremo dovoliti, da 60 tolmačev sedi pri miru brez dela. Lahko bi, na primer, končali prej, lahko bi končali ob uh, pol desetih na mesto, ob desetih, na primer pač poskrbeti moramo za to, da bodo seje potekale tako, kot je treba. Nisem namenoma tega storila, ampak opozoriti je treba na to, da če se vse skupine s tem strinjajo, da lahko potem glasujemo. Vse skupine sem vprašala in nihče ni ugovarjal. V prihodnosti ne bo več navedb, kdaj naj bi glasovali. Torej, v prihodnosti ne bo več navedb, glede glasovanja, zato da ne bo težav. Zato da bomo lahko seje izvajali tako, kot je načrtovano. Dobro, zdaj pa tretja točka. Glasovali bomo o... A ne, Denis, izvoli. Hvala. Če prosim za besedo, lepo prosim, da mi je tudi daste. No, nihče ni ugovarjal, verjetno tudi zaradi tega, ker moja skupina ni bila prisotna. Prav zato, ker pač nismo bili prisotni, ker nismo mogli biti prisotni in to je res začarani krok. Če bodo glasovanja na dnevnem redu, predlagam in prosim, da se res glasuje takrat, ko je to načrtovano lahko imamo indikativne ali predvidene čase za vse ostalo, ampak pri glasovanjih ne more biti naveden predvideni čas, ki se ga potem ne držimo. Lepo prosim, da se tega časa torej držimo. Hvala. To bi si želela tudi jaz, da bi se lahko zanesli na določene stvari. Dobro, zdaj pa tretja točka, razrešnica, splošni proračun svet in Evropski svet, Bart Stas. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. razrešnica. Glasovalni seznam imamo pred seboj. Zahvaljujem se vsem, ki so delali na tem. Ampak eh, na nekaj želim opozoriti. Skupaj smo pripravili besedilo, ki ga bomo predstavili svetu, zato da poskrbimo, da bodo razrešnice v prihodnosti potekale bolj učinkovito. Seveda to morate še na konferenco predsednikov. V četrtek tega ni na dnevnem redu. Generalni sekretar moje skupine bo poskusil poskrbeti, da bo to na dnevnem redu. Lepo bi bilo, če bi konferenca predsednikov sprejela besedilo, ki smo ga potrdili mi, zato da bi vi lahko navezali stike s svetom, zato da bi videli, ali je mogoče uvesti naslednje korake v koreperju. Lepo bi bilo, če bi koordinatorji govorili za voditelji skupin in svojimi koordinatorji v zvezi s tem. Hvala. Sveda, druge skupine morajo to podpreti in navezati stike s svojimi generalnimi sekretarji, zato da bo to lahko tudi izvedeno. Dobro, zdaj pa glasovanje. Predlog spremem številka 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Proti? Mislim, da je to sprejeto. Zdaj pa elektronsko glasovanje o razrešnici v celoti glasujemo. Konec glasovanja. Kaj želite, kako bi glasovali? plus. Dobro, 15 za, en glas proti. Odbor konc predlaga torej, da zavrnemo razrešnico za svet. Dobro, zdaj pa predlog spremembe. 3, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 4, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 5, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 6, kdo je za, proti, vzdržani proti, vzdržani zavrnjeno, sedem, to je jezikovni predlog spremembe, osem, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, devet, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, deset, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, enajst, ne bomo glasovali, dvanajst, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, trinajst, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, štirinajst, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, petnajst, Ne, 14, bomo preveli 14 elektronsko. Glasujemo. 14, 14. Check is over. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 do je za, proti, vzdržani. Mislim, da je tudi zavrnjeno, ampak to bomo preverili. Konec glasovanja sprejeto. 16 ne bomo glasovali, 17 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami, glasujemo in sicer poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 za, eden je bil proti, čestitke Bart Stas. Zdaj pa naslednje glasovanje. Gre za jamstvo za mlade. Poročevalec je Terek Von. Želite besedo? Čisto na kratko, gospa predsednica, običajne zahvale kolegicam in kolegom. Hvala lepa, da smo imeli dve izmenjavi mnen v odboru. Mislim, da smo delali zelo dobro, veliko informacij smo dobili, veliko idej. Hvala kolegicam in kolegom za predloge sprememb in za kompromise. Mislim, da smo zelo dobro delali skupaj. Hvala. Dankeschön. Damit Hvala lepa. Kompromis dve. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti vzdržani. A, seveda se upravičujem, pravi predsednica. Dolga noč, dolga noč. 20 je tudi brezpredmeten. 22. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 23. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 27. Kdo je za? Sprejeto proti vzdržani sprejeto. 26. 27. Preverjamo elektronsko glasujemo. Check is pended. Konec glasovanja sprejeto. 26. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 28. V dveh delih. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 29, do je za, proti vzdržani, sprejeto, 30, do je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 31, do je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 32, do je za, proti vzdržani, to bomo preverili elektronsko, 32, torej, glasujemo. 32. Vielleicht habe ich auch. Ja, Check ist beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 33 do je za, proti vzdržani je sprejeto, 34 do je za, proti vzdržani je sprejeto, 35 do je za, proti vzdržani je zavrnjeno, 36 do je za, proti vzdržani je zavrnjeno, 37 do je za, proti vzdržani. Mislim, da bi to lahko bilo sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 39 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 40 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 41 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 42 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 49, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, 50, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, 51, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 6, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, 56, kdo je za proti vzdržanje zavrneno, 57 za proti vzdržanje sprejeto, 58 za proti vzdržanje sprejeto, 59 za proti vzdržanje sprejeto sprejeto 60 za proti vzdržani, sprejeto 61 za proti vzdržani, zavrnjeno 62 za proti vzdržani, sprejeto kompromis 7, kdo je za proti vzdržani, sprejeto 67, kdo je za proti vzdržani, sprejeto 68 za proti vzdržani, zavrnjeno 69 z ustnim predlogom spremembe, za proti vzdržani,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 proti vzdržani sprejeto, 13 je za, proti vzdržani. To bi lahko bilo sprejeto, bomo preverili. Preverjamo 13. Konec glasovanja, zavrnjeno. 14 je za, proti vzdržani sprejeto, 15 je za, proti vzdržani sprejeto, 16 je za, proti vzdržani sprejeto, zdaj pa. Izvolite. O kompromisu 5 nismo glasovali, ker je bilo to na seznamu med dvema različnima kompromisoma. Hvala lepa, lepo, da ste opozorili na to, o tem nismo glasovali. Dobro, kompromis 5, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Se opravičujem.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 lahko glasujemo v svežnju 9 do 15. 9 do 14 v svežnju, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 14 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 15 do je za. 15 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Ample, lahko ample glasujemo v svežnju 1 do 27 v svežnju. V redu, kdo je za? 1 do 27 proti vzdržani. Sprejeto. 28 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa 29 do 36 v svežnju. 29 do 36 je za, proti vzdržani. Sprejeto kult 1 do 17 v svežnju. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa poimensko končno glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Čestitke. Čestitke kolega von, 15 za, nekdo je bil proti in trije so se vzdržali. Konec je glasovan, zdaj pa razrešnica. Začeli bomo s komisijo in sicer imeli bomo izmenjavo mnen z generalnimi direktorji komisije. Pozdravljam Hansa Mica. Hansa Mica gospoda Plevo, gospoda Rute za migracije, Manservizi za mednarodno sodelovanje, gospod Makado za pomorske zadeve in ribištvo in Lemetre za mestno politiko, gospa Suka za človeške vire in gospod Džijano za evropske šole. Pozdravljeni. Dogovorili ste se že o vrstnem redu, začel bo gospod Smic, potem pa GD Agri. Lepo, da ste tukaj. Hvala lepa, gospod Smic, izvolite. Thank you very much and, uh... Hvala lepa. Hvala odboru za to, da ste nam dali možnost, da predstavimo poročilo o dejavnostih. Poudariti želim, kar zadeva stopnjo napake, imamo dobre novice. Vidite lahko, da se stopnja napake res manjša. 2014 5,6 odstotkov, 2015 4,4 in 2016 4,1. Torej, ukrepi, ki jih uvajamo za to, da poenostavljamo poslovne procese, uvajamo več informacijske tehnologije in tako naprej, vse to vpliva na pozitivne rezultate in to pomeni, da mu lahko predstavimo tudi pozitivno sporočilo. Vidimo, da smo pri obzorju 2020 uvedli nekaj poenostavitev in to se zdaj pozna. Napak je veliko manj in prepričan sem, da se bo ta padajoči trend nadaljeval tudi v prihodnih letih. Program deluje zelo dobro. Videli ste umestni pregled, ki ga je izvedel Pascal Mi. Mislim, da je to program ki res predstavlja najboljše, kar zadeva poenostavitev. Gre za kazalnike in za različne elemente, ki pomagajo pri tem, da je evropsko gospodarstvo in evropska konkurenca v vedno boljšem položaju. Mislim, da dosegamo dobre rezultate in to je mogoče videti tudi v vedno manjši stopni napake in prepričan sem, da bo v prihodnih letih trend potekal naprej prav tako kot do sedaj. Zahvaljujemo se odboru za sodelovanje, hvala tudi za politično podporo, zahvaljujemo se tudi računskemu sodišču. Računsko sodišče natančno spremlja našo politiko in vedno več pomena daje uspešnosti ob seveda spremljanju napak. Sodelovanje je res prvorazredno in upam, da bomo lahko tako nadaljevali. Hvala. Hvala. Besedo pa ima zdaj pročolec gospod Celar. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Spet smo tukaj, razrešnica za Evropsko komisijo, tokrat govorimo o letu 2016. Na začetku se želim zahvaliti tistim, ki mi pomagajo pri delu. To velja za sekretarjat, odbora kont in seveda zahvala gre tudi mojemu asistentu in sekretarju sekretariatu moje skupine. Brez njih res ne bi šlo. Hvala generalnim direktorjem, da so danes pri nas. Kar zadeva uh, letna poročila v zvezi s tem, bodo torej podali svoje mnenja. Raziskave in inovacije so ključnega pomena. Na evropski ravni želimo to podpirati. In gospod Smic je v poročilo o letnih dejavnostih povedal že svoje, ni bil predolg, ne želim predolgo navajati številk. Letno poročilo si lahko preberete sami na osnovi letnega poročila imam samo nekaj vprašanj. Obzorje 2020 1,95 milijard evrov je bilo vloženih v tem okviru. Koliko je bilo v naprejšnjih plačil in koliko računov je bilo poravnanih? 430 milijonov iz obzorja 2020 je bilo na voljo Evropski investicijski banki. Zanima me, ali lahko generalna direkcija pove, kako so bila ta sredstva porabljena in kako komu odgovarja Evropska investicijska banka. Največji del sredstev EIB je bil razdeljen v okviru finančnih instrumentov in komisija o tem poroča. Zanima pa me, kako je komisija poročala o porabi teh sredstev. Za obzorjem 2020 je mogoče najti sklad skladov in lofin. Kaj se skriva za tem imenom? V zvezi s tem nisem uspel prebrati nič smiselnega, morda lahko gospod Smith spove kaj o tem. Potem pa strateški načrt 2016-2020 GD predvideva štiri strateške cilje povezane z Evropo 2020. Zanima me, ali lahko generalni direktor na kratko pove kaj o trenutnem stanju v zvezi s tem. Potem pa priporočila za posamezne države. Ta priporočila niso bila objavljena strani generalne direkcije, kakor je parlament že zahteval. Zanima me, zakaj. In obzorje 2020. Veliko se govori o poenostavitvah, zanima pa me, ali so postopki res preprostejši in ali to prejemniki in korisniki sredstev tako tudi dojemajo. Samo enega od osmih projektov je bilo mogoče podpreti finančno pri razdelitvi sredstev, zanima me, kako to. Morda s tem ustvarjamo pričakovanja, ki jih ni mogoče izpolniti, če je kvota tako nizka. Zanima me, kako je z geografskim ravnovesjem pri razdelitvi sredstev. Mislim, da obstaja nevarnost, da bi gospodarsko šipkejše države bile tukaj prikrajšane. Delegacija odbora regi je bila v Klužu, v Romuniji in videli smo, kakšno je stanje na terenu tam. Če sem prav razumev. Generalna direkcija še ne mora podati stopnje napake v zvezi z obzorjem 2020, ker še niso upravili ustreznih analiz. Zanima me, kaj meni generalni direktor v zvezi s tem. Kako generalna direkcija ocenjuje delo agencij in na koncu še notranja revizijska služba komisije, je mnenja, da delo na podlagi preverjan v GD za raziskave in inovacije ne teče dobro. Zadeva bi morala teči hitreje, izvajanje bi moralo biti boljše. Torej, katere ukrepe bo generalna direkcija sprejela v zvezi s tem. Toliko o mojih vprašanjih v zvezi s tem. Hvala. Hvala. Z vidika discipline, vam želim povedati, da imamo za vsakega generalnega direktorja samo 20 minut in lepo bi bilo, če 20 minut ne bi porabili za to, da prebiramo vprašanja. Hvala. Hvala lepa za ta vprašanja. Kar zadeva obzorje 20. 20. Prav imate. Program je zdaj v drugem in tretjem letu. 270 revizij smo sprožili v zvezi z 622 prejemniki, to je samo majhen ozorec. Naš namen pa je, da bi revidirali 9000 udeležencev ali ktevkov za vračilo stroško. Seveda nekaj časa bo trajalo, da bo do tega prišlo, ampak vidimo, da radikalna poenostavitev prinaša rezultate. DDV, obresti glede predfinanciranja en finančni instrument, hitrejši dostop do nepovratnih sredstev in tako naprej. To so poenostavitve in to vpliva na stopnjo napake in prepričan sem, da ko bomo enkrat prišli iz vzorca sedmega okvirnega programa na celotnem vzorju 2020, bodo rezultati še boljši. Če me vprašate specifično, koliko plačil smo izvedli za obzorje 2020, številka je na 59 strani, samo 54 milijonov smo porabili, čaka nas torej še veliko dela, zato da bi ta program res zaživel. Evropska investicijska banka, res je 2,2 milijarde, je bilo oduzetih iz obzorja 2020 za Junkerjev naložbeni sklad. To je povzročilo kar nekaj razprav tudi tukaj v tem odboru. Dobili pa smo veliko nazaj, kajti 22 odstotkov vseh naložb, ki jih je izvedel sklad EFSI, gre na področje raziskav in inovacij, torej promet, energija, živila in tako naprej. Vidimo, da dobimo veliko od teh naložb. Ko govorimo o finančnih instrumentih, je treba omeniti. EFSI pa tudi sklad skladov. To je ključna politična pobuda komisarja Mojdasa. Namreč imamo več skladov tveganega kapitala, ampak vsi ti skladi so premajhni, da bi absorbirali institucionalno financiranje na tej ravni. Skoraj nobenega sklada ni, ki bi lahko absorbiral ček investicijskega oziroma institucionalnega vlagatelja višjega od 300 milijonov evrov. Zato je bila ideja ta, da bi združili sklade, da bi lahko absorbirali več sredstev. Trenutno smo v procesu oblikovanja tega in to bo verjetno operativno tekom leta 2018 in seveda pripravljen sem se vrniti v ta odbor, da vam poročam o delovanju tega sklada skladov. Obzorje 2020 prispevamo k prednostnim nalogom Evropa 2020 na področju energetske unije. Vidimo, da je tako tudi kar zadeva skupni trg, trajnostni razvoj COP21, konkurenčnost in rast in umestno poročilo in poročilo Paska Mi oba poudarjata, kako pomembna je vloga obzorja 2020 v okviru strategije Evropa 2020. Upravičeno navajate, gospod Celer, da je največji problem preveč zahtevkov. Na določenih področjih je stopnja uspešnosti padla na 12 do 14 odstotkov. To je res zaskrbljujoče, kajti to odvrača odeležence, ampak po drugi strani to kaže bogatstvo ustvarjalnosti in inovacij, ki jih imamo v EU. Kajti vidimo, da se kakovost predlogov večja. Več moramo imeti torej visoko kakovostnih predlogov, potrebujemo bolj inovativne, ustvarjalne zamisli, ampak financiranje preprosto ni dovolj. Mislim, da to dokazuje, da ima parlament prav, kajti vi ste zahtevali za to, da bi imela obzori 2020 100 milijard, Na koncu smo dobili 80 milijard in v resoluciji, ki jo je Evropski parlament soglasno sprejel, ste še enkrat zahtevali, da bi v naslednjem proračunu v sedmem okvirnem programu imeli 100 milijard evrov. Pascal Ami je v svojem poročilu, ki, so, ki je obrnjeno naprej v prihodnost, zahteval, da bi podvili te sklade, da bi imeli torej 160 milijard. Jasno je torej, da obstaja potreba potem, da zagotovimo več finančnih sredstev v ta program. Nekaj ste vprašali o EU13 in kar zadeva razlike pri udeležbi. To je odvisno od tega, kako gledate na kazalnike. Če gledate absolutno, torej kam gre denar, je jasno, da gre večina denarja v Nemčijo, v Združeno kraljestvo, Francijo, Španijo in Italijo, zato ker so to največje države. To je logično. Ampak, če si pogledate številke po prebivalcih, potem je prvi Luksemburg, dve Na drugem mestu sta Belgija, potem pa Nizozemska in Cipr. Če si pogledate po raziskovalcih, torej glede na kazalnike, po raziskovalcih v državi je na prvem mestu Cipr. Cipr, Grčija, Malta in Estonija so potem na prvih štirih mestih. Če si pogledate kazalnik, kam gre denar na milijon porabljen za raziskave in razvoj na nacionalni ravni. To je torej odvisno od eh, tega, katere kazalnike uporabljamo. Mislim, da bi morali biti tudi previdni pri tem, ko jemljemo EU13 v svežnju. Nekatere države nam res zelo dobro sodelujejo, Cipr, Estonija, Balske države, Češka in tako naprej. Mislim, da moramo tukaj biti previdni glede tolmačenja teh številk. Program je jasen, kar zadeva merila. Geografskih meril ni. Edina merila so odličnost, rezultati in uspešnost načrtovanja. Geografskih meril torej ni, mislim, da je to pravi pristop, kajti Evropa bo konkurenčna na področju inovacij le, če bo imela dovolj odličnosti. Samo tako bomo lahko konkurenčni drugim delom sveta. Poskušamo zmanjšati to vrzel na področju inovacij in znanosti. Dobro sodelujemo naprimer z strukturnimi skladi. Kolega Mark Lemetre je tam, veliko delamo na področju sinergij med strukturnimi skladi in obzorjem 2020 in to zelo dobro deluje. Imamo tudi žik odličnosti. Veliko je sodelovanja v zvezi z strategijami pametne specializacije. Mislim, da to dobro poznate. Nekaj ste vprašali v zvezi z izvršnimi agencijami, kako jim gre. Politika izvajanja je vedno bolj ločena od nas in povedati moram, da so izvršne agencije pred kratkim ocenili neodvisni strokovnjaki in rezultati so naslednji. Stranke, upravičenci so zelo zadovoljni stopnja zadovoljstva z agencijo ERC je okrog 90 odstotkov in 85 odstotkov za izvršno agencijo za raziskave. Če si pogledate kadrovske stroške za te agencije, potem lahko vidite, da so ti 3 odstotki v primerju ERC. To je zelo učinkovito. 95 odstotkov časa se spoštuje čas za dodelitev nepovratnih sredstev. Tudi roki za plačila so spoštovani, zato agencija res deluje dobro, učinkovito. Mislim, da smo takrat sprejeli pravo odločitev, ko smo se odločili za agencijo. Tudi gospa Gresle se je spraševala o tem, torej, ali je to učinkovito ali ne, ampak vse vas vabim, da obiščete agencije, kajti res vas bo navdušilo, kako učinkovito in smotrno osebje tam dela. In še komentar v zvezi z odgovornostjo za finančne instrumente. To leži pri meni, pri nas, na 57. strani letnega poročila o dejavnostih. Boste to lahko prebrali, kar zadeva notranje revizije. Trenutno se pogovarjamo z njimi o tem, da bi uvedli ustrezne ukrepe za nadaljne delovanje, zato da bi pospešili postopke. Mislim, da je bil to hiter odgovor na vaše vprašanja. Hiter sem bil zato, ker je gospa Gresla že povedala, da bi morda tudi drugi člani lahko podali svoje komentarje in vprašanje. Hvala. Ja, Hvala, kolegica Eva Sender je naslednja. President. Hvala, gospa predsedujoča. Lepo pozdravljeni, gospod eh, Jan Smits. Mm -hmm. Imam uh, eno konkretno vprašanje in pa eno nekoliko širše. Prvo vprašanje. Ali lahko podate številka v zvezi z maksimalno in pa minimalno količino denarja, gre za 25 odstotkov paušalnega zneska, eh, ki se ga podeljuje v primeru obzorja 2020. Ali lahko poveste, v kakšnih um, mejah se tukaj gibljemo? Uh, torej maksimalni in pa minimalni znesek, ko gre za teh 25 odstotkov eh, pavšalnih eh, zneskov pri mm, nedirektnih stroških. In pa še nekaj me zanima, zanima me časovnica, kdaj bomo videli končne rezultate. Trudno vidimo deloma rezultate iz eh, FP7, in pa deloma rezultate iz obzorja 2020. Torej, zanima me končna časovnica, kdaj bo uh, FP7 polno vključen v obzorje 2020 oziroma kdaj bomo dobili končno oceno za FP7 in enako velja za obzorje 2020. Torej, ko uh, bomo dobili končen rezultat teh programov. Um, no, um, še nekaj me zanima. Um, kar se tiče nečesa bolj splošnega. Po letu 2008 so države kot so Španija, Portugalska, Grčija morale zaključiti določene programe, projekte, morali so odpoklicati skupine raziskovalcev. Um, takrat so morali torej prekiniti te projekte. Podobno se je zgodilo tudi v vzhodnih oziroma novih državah članicah, ki so prav tako imele odlične raziskovalce, ki so v nekaterih primerjih morali celo zapustiti te države. Kako je Evropska unija za svojimi programi v okviru obzorja 2020 in pa FP7, eh, kako je Evropska unija prispevala k rešitvi tega problema oziroma kako ga je vsaj eh, ublažila. Raziskovalci so odlični, ampak Evropska unija ni imela nobene možnosti, da bi v imenu odličnosti te, te raziskovalce zadržala pri nas. Sedaj se dogaja, da imamo najboljše raziskovalce skoncentrirane na dveh ali treh mestih, drugerih pa ni. Zato me zanima, kako so vaši projekti pripomogli k temu, da ne bi več eh, ukinjali določenih projektov in kako ste prispevali k temu, da se strokovnjaki in raziskovalci več ne bi izseljevali iz naših držav. Gospod generalni direktor, izvolite. Hvala lepa. Gospa Ajala Sender, nekaj hitrih odzivov. Najprej pravila financiranja iz obzora 2020 so bila um, v stotih odsot, odstotkih uh, v um, neposrednem financiranju. Tako smo vsaj predlagali mi. Um, No, imeli pa smo tu zgornjo mejo 25 odstotkov. Ne, niste me razumeli, pravi gospa Ajara Sektor, eh, Sender. Zanima me, znesek teh 25 odstotkov direktnih in nedirektnih stroškov. Samo te dve številke me zanimata. Maksimum in minimum. Torej sprašujete od največjih pogodb, ki smo jih sklenili. Če imamo veliko pogodbo, recimo v znesku 50 milijonov, potem vas zanima, kakšen je odstotek posrednih in neposrednih stroškov. Ja, to lahko izračunamo za vas in lahko podamo pregled uh, teh cifer v zvezi z velikimi projekti. Potem spraševali ste tudi kdaj bomo um, priča večjim uh, analizam iz obzorja 2020 oziroma računovodskim izkazom iz obzorja 2020. Trenutno imamo še vedno večino uh, teh iz eh, FP7. Trenutno je ta, to razmerje približno 70 proti 30 odstotkov, ampak to se bo hitro spremenilo. Naslednje leto bomo že videli, da bo večina teh računovodskih eh, izkazov prišla iz obzora 2020 in na ta način bomo lahko tudi identificirali, kakšna je ta znižana stopnja napake, ki si jo želimo pri obzorju 2020. Naslednje leto bo torej ključnega pomena, kajti verjetno bomo takrat opazili zmanjšanje stopnje napak. Ob tem pa ne smemo pozabiti na to, da imamo velika pričakovanja, ko gre za zmanjšanje stopnja napak, ravno zaradi poenostavitve. Ampak nutno imamo tudi veliko uh, novincev, ki prej niso sodelovali v naših projektih in ti so bolj nagnjeni k napakam. Tako da moramo tukaj biti realistični. Um, prišlo bo do zmanjšanja stopnje napak, ampak vedno pa bomo imeli nekaj napak zaradi teh eh, novincev. Potem eh, omenili ste tudi učinek eh, gospodarske krize Španija in Grčija. Ja, v Španiji je šlo dejansko za tragično situacijo. Ob začetku krize je imela Španija projekte v znesku 600 milijonov evrov. Španske raziskovalci so bili zelo veseli tega, da, smo, da so imeli okvirni program, da so imeli obzorja 2020 ti projekti so tudi igrali pomembno vlogo pri blažitvi problemov, s katerimi so se soočali nekateri vrhunski znanstveniki. Zaradi teh kazneska so lahko še vedno izvajali svoje projekte. Enako velja za infrastrukturo. Uh, Eh, Španija znana po, svojih, eh, po svoji infrastrukturi, recimo pospeševalci, teleskopi in tako naprej. In zaradi naših programov je Španija celo v najglobji krizi eh, v času največjih rezov lahko še vedno zagotovila podporo znanstvenikom v tej državi. No seveda pa so najpomembnejša sredstva, sredstva iz strukturnega sklada, ko je šlo za gospodarsko krizo. In tudi ti so bili bistvenega pomena pri podpori španskim državljanom in pa španskim znanstvenikom. Eh, mislim, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Kaj pa je s Tunizijo, sprašuje gospa Ajara Sender. Tunizija polno sodeluje v obzorju 2020 oziroma je polno pridružena. Sedaj tudi um, vplačujejo v ta sklad in s sodelovanjem na razpisih skušajo pridobiti nekaj teh sredstev nazaj. Imajo kar nekaj vrhunskih univerz, znanstvenikov in skupaj z eh, Tunizijskim univerzom imamo zanimiv projekt Prima, to je eh, projekt držav okrog Mediterana, sključno eh, z Marokom, Tunizijo, Jordanijo, Severno Afriko. Tukaj preučujemo, kako lahko bolje izkoristimo vire vode in kmetijstva. Sedež te organizacije je v Španiji. Španija torej igra pomembno vlogo, kajti v njej je sedež eh, te pomembne organizacije, te pomembne eh, pobude. Gre tudi za vprašanje, kako podnebne spremembe vplivajo na eh, recimo področje kmetijstva v Severni Afriki. Tudi Tunizija je ključnega pomena pri tem programu Prima in pa pri številnih drugih eh, programih. Hvala. Mene zanima, pri obzorju 2020 imamo pomembno neto prejemnico in sicer je to Švica. Dobro bi bilo, če bi imeli nek dogodek, kjer bi lahko razpravljali o tem, kako uh, bomo to organizirali, če bomo v bodoče imeli še več takšnih uh, neto prejemnic. Tako, sedaj pa smo pri um, Generalnem direktoratu za kmetijstvo in pa razvoj podeželja. Gospod Pleva, izvolite besedo. Hvala lepa, hvala lepa, da nam date priložnost, da predstavimo naše letno poročilo o dejavnostih. Eh, torej gre za delo generalnega delodata za kmetijstvo in pa za um, skupno kmetijsko politiko. Um, Leto 2016 je bilo drugo leto po pomembni reformi leta 2014. S temi novimi reformami dajemo državam članicam več fleksibilnosti, recimo, ko gre za pravično prerasporeditev direktnih plačil med uh, kmeti. Uh, Eh, šlo je tudi za drugo leto po začetku eh, programov za podeželje. Ti programi se dobro izvajajo, so se dobro izvajali v letih 2014, 2015, 16 milijard evrov je bilo izplačanih do sedaj. Novi programi bodo verjetno ustvarili 100 25 novih delovnih mest, potem zaključili smo tudi pomembno programsko obdobje. Eh, absorpcijska stopnja je bila eh, zelo, zelo visoka. Eh, potem sedaj izvajamo tudi pomembno komponento zelenitve, ki se dotika 77 odstotkov površin, potem pomembno smo znižali tudi emisij CO2 1,13 odstotka na leto. Eh, potem soočali smo se z težavami na področju padca cen v sektorju mleka in pa sektorju mesa eno milijardo evrov smo namenili pomoči uh, kmetom na tem področju. Uh, komisija se je odločila, da bo ponovno skladila, uravnotežila ta trg, pozitivne. Uh, Rezultate smo videli že leta 2016, ko se je opomogel mlečni sektor. Letos je pa situacija še boljša, kot je bila leta 2016. Eh, skupna kmetijska politika predstavlja pomemben del izvajanja evropskega proračuna. Eh, v finančnem letu 2016 je skupna ocena 2,47 odstotkov, eh, torej stopnja napake to je tik pod stopnjo pomembnih napak. V prvem stebru to predstavlja 78 izdatkov v kmetijstvu, stopnja napake tukaj 2,0. 5 odstotka. Eh, za razvoj podeželja je stopnja napak konstantno padala. V zadnjih letih še vedno je nekje pri 3,9 odstotka lani. Ampak to je veliko nižje kot pa v letu 2015. Eh, Ko se pojavijo problemi, naš generalni direktorat se deluje z državami članicami, zato da bi lahko popravili to situacijo s pomočjo akcijskih načrtov. Eh, tukaj imamo tudi sistem eh, neto finančnih popravkov. Eh, trenutno je znesek, pri katerem obstaja tveganje nič cela tri odstotka, to se mi zdi odličen, nič cel 73 odstotkov, to se mi zdi odličen rezultat glede na uh, razsežnost našega sektorja. Eh, Zazrti smo tudi v prihodnost, že sedaj razmišljamo o skupni kmetijski politiki po letu 2020. Hvala. Danke, Hvala, gospod Prčevalec. Tja, eh, ich hätte ja nun eine ganze Menge Fragen, aber ich soll mir irgendwie kurz fassen. Ja, imam veliko vprašanj, ampak uh, kratek moram biti zato bom skušal izpostaviti tisto, kar je bilo tudi v preteklih letih pomembna tema. In sicer gre za prerasporeditev v skupni kmetijski politiki. Lani sta naš odbor in pa parlament opozarjala na to, da ni ustrezno, če 44 odstotkov vseh kmetijskih uh, obratov zasluži manj kot 4000 eh, evrov na leto, 80 odstotkov upravičencev pa dobi samo 20 odstotkov neposrednih plačil. To na koncu pomeni, da 20 odstotkov večjih kmetijskih površin dobi 80 odstotkov vseh sredstev, ki so na voljo. 51 odstotkov upravičencev neposrednih plačil kljub skornih mej dobi manj kot 1250 evrov. Kako uh, se komisija sooča s tem? Kako bi lahko poskrbeli za bolj smiselno razporeditev teh sredstev kot doslej? Na področju razrešnice za leto 2015 je parlament uh, um, opozoril na pomankljivosti, ko gre za kazalnike na področju zaposlovanja v kmetijstvu. Ampak komisija je se odločila, da ne bo spremenila tega kazalnika, tega indikatorja. Zakaj komisija tukaj ni upoštevala stališča Evropskega parlamenta? Še enkrat bi želel spregovoriti o prvem stebru. 40,8 milijard uh, je bilo izdanih v letu 2016, več kot 71 odstotkov um, skupnih uh, izdatkov na področju skupne kmetijske politike. Sedaj je stopnja napak eh, zrasla 1,99 odstotkov. Uh, 1,38 um, je znašala v 2015. 18,7 milijard ev, milijonov evrov uh, v primerjavi z 2,72 milijonov evrov v 2015. Ali je forbehalt za Imeli smo pridržek za Italijo, Španijo, Bolgarijo, Italijo, za Mačarsko, Portugalsko, Romunijo, Švedsko, Združeno kraljestvo in Francijo. In pa imamo nekvalificirane pridržke za osem držav članic. Eh, tako da se zdi, da gre tukaj za problem, ko gre za zanesljivost podatkov iz držav članic. Kako lahko razložite te visoke številke in kako boste proti temu v bodoče ukrepali? Kakšen problem obstaja pri pridržkih, eh, ki so bili izraženi do Italije in potem še eh, podeželski razvoj? 4,1 je tukaj stopnja napak. 360 milijonov evrov, nekoliko, 36 eh, milijonov evrov nekaj manj kot eh, leta 2015, ampak tudi tukaj obstaja problem na področju zanesljivosti podatkov iz nacionalnih držav. Eh, šest, več kot dva odstotka je tukaj stopnja napak. Um, po popravkih je bila stopnja napak v nekaterih primerjih 5 odstotkov, v nekaterih primerjih celo 10 odstotkov eh, na področju. Eh, ter kaj boste naredili na področju razvoja podeželja, zato da boste izboljšali situacijo? Tukaj imamo specifično situacijo na švedskem. 13,94 eh, odstotka je tukaj stopnja napad, v Franciji 10 odstotkov, na češkem 11 odstotkov, na mačarskem 5 odstotkov, 10,5 odstotkov. Um, Skupna stopnja napak 2,85 odstotkov, to je nekoliko manj kot v letu 2015. Generalni direktorat Agri je torej izdal številne pridržke. Zanima me tudi, kako je možno, da vsako leto prihaja do krize mešnega sektorja, kar potem zahteva posredovanje na trgu. Um, v letu 2016 je 69 odstotkov Eh, se ponovilo napak iz eh, leta 2007, torej samo 69 odstotkov denarja je bilo do sedaj vrnjenega še iz leta 2007, torej traja deset let, da dobimo, eh, povrač, da dobimo povrnjene zneske na osnovi stopen napak. Ehm, kako boste temo finančnih popravkov upoštevali tudi pri vprašanju podeljevanja razrešnice? Uh, uh, uh, Hvala lepa za vaše vprašanja in pripombe. Najprej, bolj pravična prerasporeditev neposrednih plačil. Povedal sem že, da smo po reformi v sedanjem okviru dobili možnost za države članice, da te na bolj pravičen način dodeljujejo neposredna plačila. Torej, to smo že nekoliko prepustili državam članicam. To pomeni, da imajo države članice možnost, da namenijo manj denarja, manj sredstev velikim obratom in namenijo več sredstev manjšim kmetijam. Komisija je leta 2013 predlagala, da bi imeli nekakšno nadomestno podporo, ampak to je ostalo v prostovoljni nameri, tako da so države članice, ki morajo o tem odločati. Nekatere države članice imajo tudi možnost, da neposredna plačila prenesejo v drugi stebr, torej zanesek iz prvega stebra lahko namenijo tudi za neposredna plačila. No, ampak ta plačila so določena glede na hektar, tako da tukaj ne moremo čez noč spremeniti strukturnih skladov. In zato je prerasporeditev sredstev se sicer nekoliko izboljšala, ampak še vedno ne moremo zagotoviti popolnoma enakopravne porazdelitve plačil na kmetijo, na obrat. To je jasno. Predvideli smo tudi možnost, da bi plačila bila bolj usmerjena, predvsem za to, da bi predvideli do 2 eh, odstotka nacionalne ovojnice za mlade kmete. Države članice so to možnost deloma uporabile, ampak eh, ne v celoti. Torej, delujemo v okviru trenutnega okvira in tukaj ne moremo držav članic prisiliti v to, naj delujejo zunaj pravil, zunaj okvira. Ampak, če upoštevamo dejstvo, da je velik delež kmetov majhnih kmetov in če upoštevamo, da plačila pomenijo predvsem nekakšno socialno podporo, In pa če to primerjamo za zneske, ki so namenjeni velikim obratom, potem vidimo, da je tukaj razmerje nekoliko boljše, kot je bilo v preteklosti teh uh, eh, 20 proti 80 odstotkov. Skratka, države članice morajo tukaj tudi bolj izkoristiti možnosti, ki so jim na voljo. Imeli ste celo vrsto vprašanj v zvezi z eh, pridržki, Res je, leta 2016 smo imeli 53 eh, pridržkov eh, vse skupaj, leta 2015 smo imeli 44 pridržkov, ampak eh, znesek izpostavljen tveganju je bistveno nižji v letu 2016 kot pa v letu 2015. Kaj ti pridržki izražajo tudi to, kje prihaja do problemov. Um, no, o tem smo podrobno poročali tudi v našem letnem poročilu o dejavnostih. Potem uh, rekli ste, da bi morali dati popolnoma uh, pregledno sliko tukaj, jasne informacije o izdatkih, no, račun, proračun lahko zaščitimo tudi z odpovedo plačil ali pa za finančnimi popravki. Tako da eh, treba je razmisliti o tem, kako pridržke uporabiti za to, da izboljšamo situacijo. Ko gre za neposredna plačila, pa bi rekel, da gre tukaj za prvo leto reform, po reformi, še vedno smo pod eh, stopnjo pomembnih napak, ko gre za stopnjo napak za neposredna plačila. V prvem letu je bilo tako in v prvem stebru je stopnja napak še vedno nizka. Še ved, seveda pa bi želeli situacijo še izboljšati. Uh, v ta namen uh, tesno sodelujemo z plačilnimi agencijami skušamo najti vzroke za stopnje napak. Izkoristili smo vse možnosti za to, da uh, lahko izmenjujemo prakse med različnimi agencijami, zato so predvidena različna omrežja. Imamo tudi redna srečanja plačilnih agencij, vsake šest mesecev se te sestanejo. In imamo tudi nekaj novih inštrumentov, gre recimo za organe za uh, izdajanje certifikatov. Eh, ti organi so bistvenega pomena. No in upam, da bomo s temi ukrepi skušali poskrbeti ne samo za zdravo upravljanje sredstev, ampak da bomo v doče tudi znižali število pridržkov. No, če želimo izboljšati situacijo, je pomembno tudi to, da se osredotočimo na različna orodja, recimo na Ajax in na LPS. Vse to je pomembno za nizko stopnjo napak. Tukaj smo dosegli veliko. Osredotočamo se tudi na poenostavitve skupne kmetijske politike v trenutnem času obdobju si zelo prizadevamo za to, da bi poenostavili vse skupaj s pomočjo delegiranih in uh, izvedbenih aktov, ampak poenostavitev je možna samo, če uh, spremenimo pravno osnovo. Tako da tukaj pripravljamo nove poenostavitve za naslednjo programsko obdobje in pa povedal sem že, da spodbujamo izmenjavo najboljših praks med državami članicami v okviru evropske evropskega omrežja dobro razvitih držav. Um, vsako leto organiziramo sestanke ne samo plačilnih agencij, ampak tukaj sodeluje tudi računsko sodišče. Uh, pogovarjamo se o tem, kako izboljšati uh, situacijo in kako zmanjšati stopnjo napak v prihodnosti. Omenili ste pridržke za različne agencije, recimo za tiste v Italiji. Res je, da smo za neposredna plačila tukaj podali pridržek. Torej, nasplošno, če je stopnja napak višja kot 5 odstotkov, potem uh, je treba avtomatsko tukaj uložiti pridržek. Če je stopnja napak med 2 in 5, med 2 in 5 odstotkov, potem preučimo podrobnosti. Rečemo situacijo. No, pri stopnji napak gre za tako imenovano prilagojeno stopnjo napak, torej gre za napako, ki jo določimo glede na vse razpoložljive vire informacij. V Italiji je prišlo do nekaj težav uh, v zvezi z. Um, s, stalnimi zelenimi površinami. No, tukaj smo potem uh, preučili um, zakaj je do teh problemov prišlo in sedaj sodelujemo z italijanskimi oblastmi, zato da bi odpravili te napake. Skratka, tukaj moramo dobro sodelovati z plačilnimi agencijami. Če prihaja tukaj do neučinkovitosti, potem zahtevamo državo članic, da pripravijo akcijski načrt za odpravo teh problemov in sodelujemo z državami članicami pri odpravi teh problemov. Če ob tem obstaja tveganje za evropski proračun, potem imamo seveda tukaj na voljo tudi določene ukrepe, lahko Eh, za, tren, za časno prekinemo ali odpovemo plačila. Pridržek pa odstranimo šele, ko je akcijski načrt polno izvajan. Pa še nekaj zvezi z mlečnim sektorjem. Rekli ste, da tukaj vsako leto prihaja do krize. Ja, eh, pravzaprav ni res, da vsako leto pride do krize v mlečnem sektorju. Leta 2014 je šlo za ruski boj kot šlo je za konec mlečnih kvot in prišlo je do krize, ki je bilo težko upravljati. Upoš, sprejeli smo ukrep, zato smo porabili eno milijardo iz proračuna za kmetijstvo. Skratka, s to situacijo smo se dobro spopadli. Trenutno je situacija veliko bolj stabilna, cene so višje, kot so bile leta 2014. Mislim, da smo torej sedaj obvladali to situacijo. Kratka, s to krizo v mlečnem sektorju smo se dobro spopadli, po mojem mnenju. Upam, da sem odgovoril na večino vaših vprašanj. Omenili ste tudi um, kazalnik zaposlovanja za oceno stopnje razvoja podeželjskega prostora. Ja, to je res. Težko je spreminjati te kriterije, te kazalnike sredi programskega obdobja. Mi smo uh, sprejeli ta kazalnik, to politiko za sedem let in to je treba sedaj spoštovati. Eh, kakor veste, imamo različne kazalnike, različne možnosti evalvacije za SKP, imamo številne različne kazalnike, imamo kazalnike za področje rezultatov, uspešnosti. Ko gre za politične kazalnike, pa je težko določiti kazalnik, ki bi bil omejen samo na dejavnosti v kmetijskem sektorju. Tako da razumemo, da ti kazalniki niso idealni, niso popolni. Ampak vseeno kažejo na to, kakšne spremembe lahko dosežemo s pomočjo sredstev iz proračuna za kmetijstvo. V prihodnosti si želimo, da bi se premaknili bolj, iz, eh, bolj na kriterije uspešnosti Eh, tukaj imamo nekaj eh, idej, ampak prezgoda je, da bi jih sedaj, da bi jih sedaj razkril. Trenutno pripravljamo sporočilo v zvezi s tem. Um, komisar Hogan je že napovedal novo sporočilo v zvezi s tem na koncu letošnjega leta. Hvala. Še štirje ste se javili k besedi, gospod Saravama. Najlepša hvala. Nekoliko bi rad razširil obseg debate, ampak naj vas ne skrbi. Mislim, da so nam glavni zastavljeni cilji jasni in moje vprašanja so zelo natančna. Ob koncu vašega zadnjega komentarja ste morda že odgovorili na moje prvo vprašanje, ki je, kaj bo vaš direktorat eh, konkretno naredil, zato da bi zagotovil večjo dodano vrednost? No, morda je zdaj res prezgodaj, da bi uh, zvedeli o tem, morda da tem še delate in morda lahko pričakujemo tudi kakšne rezultate. Ampak to je bilo moj moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje, na kakšen konkretni način ste uspeli poenostaviti nadzorne postopke in kako ste tudi uspeli v zmanjševanju birokratskega bremena. To so velike zadeve, pomembna vprašanja in mislim, da bi morali imeti kakšne konkretne odgovore. Ja, hvala. Vedno je tema tudi vprašanje zanesljivosti številk. Vedno znova imamo tudi popravke teh številk. Eh, mi se strinjamo s temi popravki, ampak. Ob tem se zastavlja vprašanje, kakšen je tukaj načrt. Očitno države članice in organi certifikacije na različen način razumejo določena besedila kot komisija. Zato se moramo vprašati, kaj je problematično pri tej zanesljivosti številki z držav članic. In pa še drugo vprašanje. Habe ich gesehen, dass Sie in Ihrem Tätigkeitsbericht, für den ich mich herzlich bedanke. Ja, um, prejšnji teden smo bili na neki, uh, na neki misiji, No, potem videli smo tudi vaše letno poročilo o dejavnostih. Um, določene države, ampak določene države še tukaj niso uh, izdale svojih poročil o dejavnostih. Kakšni so razlogi za to? Kolega Tarant je naslednji. Eh, hvala, gospa predsednica. Nekoliko ste me presenetili da se moram tukaj oglasiti, ampak eh, porvadi pravzaprav sem na stališču, ki razume vprašanje, ki je bilo zastavljeno, ampak resnično me zanima, zakaj direktori iz komisije potrebujo toliko minut za pojasnilo popolnoma preprostih zadev in jih obrazlagal, namesto da bi podali kratek in jasen, konkreten odgovor. No, prosite mi, če sem politično nekorekten, ampak to je vse, kar sem imel povedati. Hvala. Zahvaljujem se generalnemu direktorju za informacijo. In želela bi ga vprašati nekaj v zvezi z Španijo v Španiji vedno znova prihaja do dramatičnih zamud, ko gre za neposredna plačila. Govorim o dramatičnih dogodkih, ker tukaj obstaja velika odvisnost od teh plačil uh, v kmetijstvu. Zato me zanima, Od česa so odvisne te zamude pri neposrednih plačilih? Od česa je to odvisno? Ali lahko Evropska unija tukaj pomaga kmetom? Pogosto se zato krivi uh, vsaka stran, krivi drugega, torej regije, nacionalno oblast, nacionalno oblast Evropsko unijo, ampak skratka tukaj ni jasno, si, zakaj prihajajo teh zamud. No, potem še neko vprašanje. Kmetijski sektor. Uh, se sooča z problemi na področju nihanja cen. Zato me zanima, ali bi v okviru reforme skupne kmetijske politike lahko predvideli nekakšno formulo za pomoč kmetom v primeru hudih nihanj cen zaradi zunanjih dejavnikov, zato da bi oblažili učinke teh nihanj cen? No, potem eh, opažamo, da v kmetijstvu tudi prihaja do vedno eh, večje stopnje ehm, digitalizacije, vedno več je tukaj tehnologije. Ampak torej, pri teh, eh, pri meritvi kmetijskih zemlišč, tukaj seveda nova tehnologija lahko veliko pomoč, ampak postavlja se pogosto vprašanje ustrezne razmejitve teh zemlišč, vplive suš in tako naprej. Dobro, ti sateliti lahko izmerijo določene podatke, Ampak vprašati se moramo, kako bi lahko naše ukrepe prilagodili izmeritvam teh uh, novih tehnologij oziroma digitalnih tehnologij. Uh, uh, uh, Najlepša hvala. Glede totalne vrednosti kot veste, se ravno zdaj ukvarjamo s tem, kako bi lahko v prihodnje izboljšali naše politike v svisu večje dodane vrednosti na evropski ravni. Ampak to ne pomeni, da ne počnemo ničesar v trenutku, ko se to pogovarjamo. In eh, imamo zelo dobro razvite programe, ki jih mora komisija odobriti. veliko je bilo tudi že odobreni programov, vendar je prišlo v zvezi z njimi do sprememb. In ko se države članice obrnejo na nas z določenimi popravki ali spremembami, potem si ogledamo, za kakšno količino ali kako veliko spremembo gre in ali bo to res pripomoglo v boljšemu in hitrejšemu uresničevanju ciljev, še zlasti, kadar gre za okolje je to zelo pomembno. In eh, mislim, da imamo zato sicer le omejene možnosti, ampak v naslednjem programskem obdobju mislim, da bomo lahko imeli pomik naprej, ki bo, se bo bolj ukvarjal z uspešnostjo izvajanja kot samo skladnostjo. Potem, kaj smo storili za to, da bi pomagali kmetom v njihovem eh, vsakdanjem življenju v tem obdobju. Poenostavitev je res orodje, ki naj bi bilo namenjeno pomoči kmetom. Ampak, kot se spomnite, smo v letu 2016 izdali tako imenovani rumeni karton zaradi kršitev pri plačilih in eh, prav tako smo izboljšali pogoje za izvajanje uh, kontrol na kraju samem uvedli jasnejša in eh, preprostejša pravila, tako da smo iz 200 uredb v bistvu naredili 40 in s tem poenostavili zadeve eh, tudi v kontekstu omnibusa, eh, ki pa je sedaj predmet trialoga. Poskušamo tudi poenostaviti zadeve, ki bi kmetom olajšale dostopanje do raznih finančnih instrumentov in konkretnih orodij. Torej, vse poenostavitev dejansko že dogaja. Smo si pa že prizadevali in si še nadalje prizadevamo, da bi izboljšali pogoje in poenostavili vse pogoje v zvezi z zelenitvijo. Uh, In tu imamo tudi konkretne podatke, ki kažejo na to, da se zadeve izboljšujejo. Glede vprašanja kontrole kakovosti, to je možno že močno izboljšati na ravni držav članic, ki lahko same zmanjšajo število teh opravljenih kontrol, naprimer z petih odstotkov na tri ali celo na manj. V letu 2015 smo imeli le dve take državi, Italijo in Dansko, ki ste izkoristili to možnost. Leta 2016 pa se je prijavilo za ta ukrep že sedem držav članic. Torej obstaja način zmanjševanja števila konkretnih nadzorov. To ne pomeni, da je treba odstraniti zakonodajo, možno je tudi izboljšati kakovost raven samega nadzora in s tem doseči večje učinke z manjšim številom opravljenih nadzorov. No, potem glede zanesljivosti podatkov, to je bilo še eno vprašanje, in glede kakovosti podatkov pridobljenih od certifikacijskih organov držav članic. Morda lahko rečem, da podpiramo tekoče postopke Eh, s pomočjo certifikacijskih organov. Kot veste, imajo države članice svoje vire informacij in podatkov in kadar sodelujemo z državami članicami, od njih zahtevamo dovolj realne podatke, da so lahko merodajni. Mislim, da je na tem področju že prišlo do solidnega napredka in glede podatkov, ki jih zagotavljajo države članice, lahko rečem, da smo imeli lani oceno stopnje napak, ki je bila zelo podobna oceni računskega sodišča Evropske unije. In dejansko preverjamo vsak podatek, ki pride k nam iz držav članic preko certifikacijskih organov in če prije do kakršnega koli problema, vedno pregledamo, zakaj gre in lahko podrobno pregledamo tudi vse napake. No, potem glede poročanja držav članic, Mačarska, Bolgarija in Danska so bile tu obravnavane. ne slišimo govornikov, ki ne uporabljajo mikrofona in jih ne moramo tolmačiti. Torej, kadar gre za zamude pri plačilih, neposredna plačila se izvršijo pravočasno. V letu 2016 je 98,1 odstotkov plačil izvedenih pravočasno. Lahko rečem, da smo tu zelo napredovali in eh, povračila državčanicam v tem času letos so že na 60 odstotkov za sedemletno obdobje. Mislim, da smo tu zelo napredovali in smo na vodilnem položaju. Imamo učinkovita orodja. In kot rečeno, smo zelo pozorni, na kaj se ta denar porabi. E, nič celih pet, štiri odstotka je raven napake v tem primeru in eh, pricakov se upravičujem pravi pacijenca. Imamo dnevni red, imamo postopek, ki se ga moramo držati in ne moremo zavlačevati zadev. Govornike, ki ne uporabljajo mikrofona, ne slišimo. Um, uh, no, poskušal sem uh, se odzvati na najbolj pereča vprašanja, sem pa pripravljen tudi na bilateralni osnovi uh, odgovoriti na morebitna druga vprašanja. No, ker imamo tudi pisni postopek s komisijo, Eh, mislim, da lahko to upravimo tudi na ta način. Hvala lepa. Ostali bomo v stiku z vami. Gospod Rute, migracije in notranja zadeva, izvolite, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica, pozdravljeni poslanke in poslanci, cenjene kolegice in kolegi. Morda le nekaj zadev uvodoma. Tu sem predvsem zato odgovoril na vaše vprašanje, ne zato, da držim dolge govore. Za našo direkcijo je bilo preteklo leto zelo naporno, veliko dela smo imeli ne le na področju migracij, temveč tudi varnosti, morda le številka, ki ni tako zelo relevantna za ta parlament, je, da smo bili odgovorni za 283 postopkov pri komisiji, od tega jih je nekaj pristalo tudi tukaj v različnih oblikah predlogov, tudi za spremembo modrega, modre kartice in tako naprej. In tudi v zvezi eh, z spremembami za pametne meje v sodelovanju z Evropsko carinsko agencijo. V letu 2016 smo tudi zastavili politično sceno na tem področju, tudi uh, nove pogoje za novega komisarja, Sir Juliana Kinga in eh, mislim, da je to kar solidno v smislu uspešnosti našega delovanja, če govorimo o letu 2016. Prav tako pa smo prejeli tudi kar veliko zvišanje proračunskih sredstev. Če primerjam sredstva iz leta 2015, je bilo 1,7 milijarde, medtem ko lansko leto smo bili pri 3,2 milijardi. In seveda to je bilo tudi zato, ker smo imeli veliko opraviti tudi z varnostjo meja in še z nekaterimi drugimi na novo nastalimi problemi zaradi migracijskih tokov. V našem poročilu o dejavnosti, kot vidite, imamo štiri pridržke in z veseljem vam jih bom pojasnil, če boste to želeli. Je pa tu veliko podobnosti s tem, kar je povedal predgovornik. No, tu sem pred vami, pripravljen sem prisluhniti vašim vprašanjem. Ja. Gospod poročevalec, hvala lepa, hvala gospod eh, generalni direktor Rute. Vprašanje glede migracij in prosilcev za azil ter ukrepov za integracijo v koš tistih največjih izzivov za države članice. In zato je smiselno, da pri vas ukrepimo finančna sredstva in da torej lahko zagotovimo doseganje ustreznih rezultatov. Številke ste navedli 2015, so se obveznosti za plačila in plačila dvignile za 16 odstotkov, večletni finančni okvir 2014 in 2020, 2,9 milijarde evrov imate na voljo, tudi veliko osebja, ste dobili 130 polno zaposlenih sodelavcev, ste dobili pa vendar. Obstajajo razlike med eh, odobritvami za prevzem obveznosti 3,18 milijardov evrov, številke ste navedli, ob enem pa obveznosti za plačila 2,12 milijardov. milijard evrov, obstaja velika luknja, milijarda evrov manjka. Zanima me, kako menite, da bi v prihodnosti lahko to vrzel zaprli, če bodo obveznosti dejansko prešle v plačila, kar zadeva napake in pomankljivosti glede skladov za integracije in migracije. Tukaj so bile izpostavljene napake za Španijo in Francijo. Zanima me torej, kakšne lekcije boste potegnili v zvezi s tem za prihodnost. In omenili ste tudi kazalnik za stroškovno učinkovitost. Zanima me, kaj nam lahko poveste o tem, kakšne razlike bo prinesel ta kazalnik v primerjavi z drugimi kazalniki. Zanima me tudi, kako ocenjujete sredstva, ki so vam na voljo za osebje. Je sredstev dovolj? Število beguncev je močno padlo v letu 2016 v primerjavi z letom 2015, vendar število vračil na osnovi sporozuma z Turčijo je prav tako padlo. Vseeno pa je prišlo več beguncev, kot smo jih vrnili. Evropski proračun je veliko prispeval v ta sklad za Turčijo. Zanima me, koliko denarja ste uložili iz tega načrta za enkrat, kako ocenjujete rezultate in navedli ste tudi ključni kazalnik, gre za število oseb ciljnih skupin, ki so dobili pomoč za integracijo in to je sofinancirano iz sklada za migracije in integracijo. To je bilo nekaj več od 44 tisoč ljudi med letoma 2011 in 2015. To je ključni kazalnik uspešnosti, ki ga zdaj ni več. Zanima me, zakaj ga ni več. To je to hvala. Gospod generalni direktor, izvolite. Yes, if I, if I may, uh, perhaps... Uh... No, če mi dovolite, bi začel s tem, da so določeni razkoraki med uh, sredstvi, ki so bila odobrena za plačila in prevzetimi obveznostmi. In eh, tu gre tudi za vprašanje predhodnega financiranja. Tu so ravni zelo nizke, ampak v določeni primeri se nam lahko zgodi, da bomo imeli pred seboj problem, ampak to bo splošni problem, s katerimi se soočamo pri proračunu, da je treba vedno nekako premostiti vrzel med prevzetimi obveznostmi in dejanskimi plačili. Tako da imate popolnoma prav, ko ste nam povdarili te zadeve. To lahko postane problem. Glede splošne stanja varnostnih rezev in stališčah, Eh, glede stanja v Franciji in Španiji. Realno gledano gre tukaj skoraj da za učinek na novo dogovorjene metodologije, ker imamo tu zdaj številne kriterije, ki jih lahko uporabimo za različne situacije. No, vse skupaj je nekoliko pet in te pregledujemo ponavadi. In tu v primeru eh, je v Španiji in Franciji prišlo do sprememb pristojnih organov, na novo se je bilo treba učiti o postopkih, eh, treba je bilo upoštevati še neke dodatne informacije in podatke. In sicer kot previdnostni ukrep svojih dali med rezerve, lahko pa se zgodi, da ne bomo zahtevali nobenega vračila denarja. To je tudi ena od možnosti. Glede stroškovne učinkovitosti in kazalnikov, ki se uporabljajo za to, v letu 2006 je bilo tretje leto, ko je bila ocena eh, na podlagi teh kazalnikov objavljena v okviru letnih eh, poročilo dejavnosti, razvili smo metodologijo na podlagi minimalnega nabora kazalnikov stroškovne učinkovitosti in potem smo vzpostavili konkretne sisteme nadzora, načine nadzora in potem tudi preiskali smo vsa področja delovanja tako preko tradicionalnih eh, agencij kot preko posebnih eh, dogovorov in nominalno gledano so se skupni stroški v dveh letih le malo zvišali, lahko opažamo boljšo učinkovitost, boljše izvajanje nadzora, torej tudi splošno boljšo stroškovno učinkovitost, imamo pa tudi nove portfolije, ki smo jih prejeli od leta 2015, najbrž se spominjate, da smo govorili, da potrebujemo določena sredstva tudi za raziskave v tem smislu. In zaenkrat je to vse, kar vam trenutno lahko odgovorim. Morda še en element bi omenil, ki je tudi pomemben, namreč, eh, da stroškov, ki jih države same nosijo v smislu skupnega upravljanja, nismo uporabljali enako kot prejšnjih letih. Sveda pa bi se države članice tudi lahko po svoje potrudile, da zmanjšajo svojo obremenitev, ampak ker je šlo za pereče situacije v zvezi z migracijami, nismo pa hoteli dodatno obremenjevati držav članice s tem. No, glede na vaše vprašanje, ali imamo dovolj denarja, naj odgovorim, mislim, da nam gre zelo dobro glede denarnih sredstv, vse v tem trenutku, ampak jasno vam mora biti, da potrebujemo veliko prožnost, da nas v kratkem lahko doleti še kakšna kriza, samo za primer, pogledajte, kaj se dogaja v Turčiji, Eh, tudi glede srednje mediteranske poti v juliju in avgustu ter septembru so številke nekoliko nižje, ampak če to primerjate s podatki o lanskem letu, vemo, da lani je do vrhunca prišlo ravno v oktobru, zato moramo biti še nadalje močno pozorni na dogajanje. In sedaj ravno pogledamo, kaj se dogaja na zahodni mediteranski migracijski poti ker lahko da gre sedaj za neke vrste preizkusno obdobje in bomo šele videli, koliko beguncov se bo dejansko podalo tja. Glede osebja, lahko rečem, in moji kolegi tukaj so najbrž zelo ljubosumni name, ker so me močno okrepili v mojem oddelku ne sicer toliko, kot sem sam prosil, vendar ima močno ukrepljeno kadrovsko podporo in nasplošno pri komisiji v splošnih pojmih lahko rečem, da je komisija končno prešla od besed dejanjem in morda omenim le eh, kazalnik, ki je zelo jasen, recimo na Dure pri nas opravimo tudi veliko več nadur kot v drugih generalnih direktoratih, ampak kot rečeno, res so nam okrepili kadre, potem glede drugih skladov, mislim, da boste najbrž slišali še kaj od mojih kolegov. Mislim pa, da se približujemo eh, situaciji, ko bomo že skoraj da izvršili vsa plačila. Mislim, da je skupni znesek tam okrog 3 milijarde, ne vem, ali Štefan ve kaj več o tem, ker nekaj od tega se odvija tudi preko trustov, preko posebnih skladov in eh, zadnje vprašanje je bilo tudi ohranjanje najprejši kazalnik uspešnosti, ključni kazalniki uspešnosti so dejansko vprašljivi glede tisti, ki so prejeli finančno pomoč. Tu imam konkretne podatke in vam jih lahko posredujem. In do določene mere gledamo na splošno, kakšno je stanje, potem šele gremo v podrobnosti glede plačil in zahtevanih vračil, ampak mislim, da je trenutno okrog 20 tisoč ljudi prejemnikov, torej tisti, ki so prejeli sredstva za namene eh, prostovoljnega vračanja priseljencev in mislim, da so tu res najbolj merilni ključni kazalniki, ostale pa lahko štejemo bolj za pomožne. Hvala, tudi sam s vama sem se uvrstila na seznam govornikov. Govorimo o omnibusu, o uredbi za proračun, govorimo o skrbniških skladih. Zanima me, ali potrebujete skrbniški sklad za to, da bi lahko razdelili sredstvo za begunce v okviru Evropske unije. Hvala. Äh, Gospa predsednica, moje izkušnje z skrbniškimi skladi so naslednje. To je instrument, ki vodi do boljše koordinacije na notranji ravni med vsemi skupinami in službami komisije, ki se delujejo pri tem in drugič to omogoča tudi možnost, da se odzivamo hitreje in da smo manj birokratski. Zato si lahko predstavljam, da bi v prihodnosti znova razmislili o prihodnosti teh skrbniških skladov, več pa ne želim povedati, zato ker je to del razprave o naslednji finančni perspektivi. Hvala, še eno vprašanje, torej kaj manjka postopkom pri komisiji, zato da potrebujete takšen instrument, da se boljše organizirate. Mi v parlamentu smo namreč proti temu. Prav imate. To bi lahko rešili tudi drugače, ampak v bistvu Mi kolegi pravijo naslednje, tisti, ki se ukvarjajo z skrbniškimi skladi. Gre za občutek, da je človek odgovoren za en sklad. Torej, oblikujejo neke vrste matrico, drugače imamo silose, potem poskušamo zagotoviti povezave, prebiti ovire in tako naprej. Morda gre za vprašanje upravljanja z ljudmi. Mislim, da vas razumem. Hvala. Nihče več ni zaprosil za besedo. S tem je konec izmenjave mnenj z vami. Zdaj pa dajem besedo gospodu Manservisiju. Izvolite, beseda vaša. Thank you, thank you, uh, uh, um... Hvala, hvala, gospod predsednica. Čisto kratek bom. Leto 2016 je bilo po mojem mnenju leto sprememb in priprave številnih pobud, kar se bo videlo šele letos, tudi sklad za zunanje naložbe, ena od teh zadev in tudi v pregledu v mestnem obdobju je bilo veliko tega že objavljenega. Kot vidite, se je stroj zagnal in morda bi omenil le tri točke, mislim, da je četrto leto, da zmanjšujemo stalno stopnjo napak, zdaj smo pod dvema odstotkoma, na 1,67 odstotka, potem eh, v letnem poročilu sem podaril več stvari. Prvo, eh, instrument za večjo varnost v Afriki. To je bil tudi poseben problem, kot se spomnite, že v prejšnjem letu. In potem je prišlo do ocene, katere zaključek, kot sem tudi sam objavil, je bil, da so se zadeve izboljšale, vendar je prišlo tudi do nekih dodatnih tveganj. Eh, potem je šlo pa še za vprašanje institucionalne zmogljivosti ko je šlo za komisijo Afriške unije in eh, sodelovanje z našo komisijo, je vprašanje tveganja vedno bilo prednostno obravnavano, ampak razumeli smo, da je zelo koristo, če ohranimo dosedanje kazalnike, ker še zdaleč nismo ob koncu našega sodelovanja, tudi glede poročanja, izboljšanja preglednosti, ostajamo še vedno na isti poti. In ključno vprašanje bo tudi nadalje, da se lotimo tudi pregleda in ocen za nazaj natančneje, kar nam ramo storiti tudi v naslednjem letu. Drugi pristop oziroma drugi pridržek se nanaša prav tako na stopnjo napake. In to se nanaša na številna priporočila tudi računskega sodišča. Eh, zato se poskušamo sproti odzivati in lahko rečem, da smo se veliko naučili, da eh, se še nadalje učimo, kar izhaja tudi iz zadnjega poročila in eh, na področju, kjer ugotovimo višjo stopnjo napak, se eh, še zlasti lotevamo eh, podrobnejšega pregleda razlogov za to. Uporabljamo tudi različne pristope neposrednega in posrednega upravljanja, bodi si preko mednarodnih agencij ali na druge načine. Eh, močno smo vključeni tudi v mednarodne organizacije in mislimo, da se delež teh pri naši skupni prizadevanji celo povečuje. Mi pa se vsekakor še dalje obadamo z odzivanjem na vse dogodke in pripravljamo ustrezne ukrepe. E, mislim pa, da je bolje, če si preberete celovito vse poročilo, ker boste bolje razumeli, kakšna realnost se skriva samo za temi suhoparnimi številkami. Tako da ravno nedavno poleti smo odobrili načrt, ki se tudi nanaša na delovanje v ključnih primerih tveganja in tudi programske ocene eh, naših pričakovanj. Eh, delamo tudi na tem, da bi zmanjšali število eh, nadzornih ukrepov in preverjanj, tako da bi seveda imeli večjo učinkovitost. Poenostavljamo postopke, ozaveščamo tako javnost kot eh, druge ustanove o našem delovanju. Jasno pa je, da bi bili pri svojem delu vedno lahko še bolje opremljeni in še učinkovitejši. Eh, stopnjo napake boste zagotovo rekli, je vedno možno še znižati in s tem se strinjam. Prav gotovo se bo dalo še kaj izboljšati, čeprav trenutni rezultat je kar nizko številka in uh, mislim, da so se naša prizadevanja v tej luči obrestovala. Tveganja so še nadalje lahko visoka, še posebej, če pogledate, s kakšnimi strateškimi prav, uh, partnerji imamo opraviti. In To se kaže v raznih strateških vidikih. Če imate še kakšne konkretne vprašanja, vam bom z veseljem odgovoril na nje. Hvala. Gospod poročevalec, izvolite. Hvala lepa, gospod Monservizi. Hvala za vaše uvodne besede. Vedno poudarjamo in obžalujemo, da smo mogli, morali izdati splošni pridržek za vas. Vi ste nekoliko bolj diferencirano zdaj nastopili. Dva pridržka imamo pri stavbni napake. Prišlo je do izboljšanja za 1,6 odstotka 2012, zdaj gre to proti dvema odstotkoma. Vseeno se pojavlja vprašanje, ali ne bi morali biti še bolj diferencirani, lahko bi ločevali med obema pridržkoma. Omenili ste štiri področja, ki so visoko tvegana. Tam gre veliko naših subvencij, to so mednarodne agencije. In tam ste te agencije označili za manj tvegane, to me preseneča, zato ker diplomati, ki tam delajo, pravijo, da običajno ni dovolj preglednosti, kar zadeva razdelitev sredstev. Gre za neposredno proračunsko podporo, ki jo plačujemo v teh državah. Po eni strani gre torej za subvencije za partnerske države, tam je stopnja tveganja visoka, ampak proračunska podpora se označuje z nizkim tveganjem. Zanima me, ali bi lahko nekoliko bolj natančno povedali, kaj menite o tem. Torej, imate boljši nadzor kot pri mednarodnih organizacijah in agencijah. Zanima pa me, katere mednarodne organizacije in agencije imate tukaj v mislih, tudi agencije držav članic. Zakaj je tam tveganje večje. Kar zadeva doseganje ciljev in učinkovito porabo sredstev. Ugotavljam, da smo postali največji plačnik pri številnih organizacijah Združenih narodov. Te organizacije potem delajo pod zastavo Združenih narodov in zastavlja se mi vprašanje, če smo že največji plačnik, koliko poskrbimo za prepoznanost Evropske unije, kako lahko poskrbimo, da se bo vedelo, da denar prihaja od nas. Zato, da se potem združni narodi kitijo z našim denarjem. UNHCR, UNESCO, pa tudi druge organizacije. OZN so sami na generalni skupščini ugotovili, da so potrebne reforme, tudi kar zadeva finance, zato mislim, da bi se morali v ta proces vključiti tudi mi. Kaj nameravate storiti pri pomanjkljivostih, ki ste jih omenili sami glede treh ključnih kazalnikov, gre za natančnost finančnega programiranja, plačila v 30 dneh in prožnejša pravila pri kadrovski zasedbi delegacije. In še enkrat, poročilo o zunanji pomoči ni bilo priloženo letnemu poročilu GDDF-ko. V finančni uredbi je to predvideno. Ta poročila so še vedno zaupne narave. Poročila pa so osnova za naše delo in mislim, da bi ta poročila morala biti javna. In še nekaj, kar zdaj v skrbniški sklad za Afriko. pri tem skladu. Gre za plačila za afriški rok, čad, sahel in zahodno Afriko. Zaenkrat nismo dobili računskega sodišča Olafa ali notranje službe za revizijo, prav tako ni tega ocenila nobena druga zunanja revizijska služba. Torej, zanima me, na podlagi česa lahko potem rečete, da Vse v zvezi z izdatki pri tem skrbniškem skladu teče tako, kot je treba. Hvala. Hvala, gospod Celer. Gospa Gresle nas je za kratek čas zapustila, išče koalicijske partnerje za CDU, ampak malo se bo vrnila. Gospod Mancervizi, morda lahko zdaj na hitro odgovorite na vprašanje gospoda Celerja. Hvala. Vedno ni mogoče bolj diferencirati, ampak vse poskusimo lahko. Če bi vzeli samo številko 1,67, torej manj kot 2 odstotka, rekli bi, da je to nižja številka, zadeve se izboljšujejo, ni nam bilo treba diferencirati, ampak seveda vsi delamo v istem cilju, želimo biti uspešnejši in na osnovi analiz in ocen odprej smo preučili različna področja, prišli smo do sklepa, da govorimo o predmetni stopni napake, ne govorimo zdaj o drugih zadevah. Ugotovili smo, da najpogosteje prihaja do napak pri tej obliki upravljanja, ki sem jo opisal. Nekatere zadeve so morda banalne, naprimer ni dokazila o plačilu, ni popolna dokumentacija v zvezi z javnimi naročili ali pa izdatki niso v zvezi s projektom ali pa je v stroške vključen DDV ali pa je stroškov navedenih preveč. In tako naprej. Če imamo pogodbo z mednarodno organizacijo ali če dajemo denar upravičencu v okviru finančne organizacije, je naša izkušnja, da pri nadzoru nimamo dostopa do teh materialnih elementov, ki podpirajo preverjanje izdatkov. Po drugi strani izvajamo tudi ocene. To je še en način ugotavljanja, kaj se dogaja. Ta tveganja seveda ne pomenijo, da gre za denar, ki ga vržemo skozi okno ta denar ni potem namenjen čemu drugemu ali karkoli podobnega. Naj gre za tveganja in v zvezi s temi tveganji pripravljamo vse ukrepe, ki so zelo podrobno opredeljeni. Poskusil sem pripraviti seznam v zvezi s tem, kar počnemo. Naprimer, referenca glede nadzora, Veliko je nerazumevanja v zvezi s tem. Veliko je nerazumevanja, kako daleč bi lahko šli pri plačilih, kar zadeva dostop do navedenih stroškov in tako naprej. Poenostavljanje postopkov, poročanje je včasih zapleteno. Lahko zagotovimo tudi, da je uporaba enega postopka bolj tvegana od uporabe drugega postopka, To so zadeve, ki bi jih lahko uvedli. Trenutno imamo dolg seznam ukrepov, ki jih imamo v akcijskem načrtu in upam, da bomo s tem lahko preprečili tveganje, da se napaka pojavi. Ampak končni rezultat stopnje napake je 1,67. To je bilo samo zato, da vam lahko zadeve bolje razložim in da se lahko bolje spopademo s pomankljivostmi. Dobro, drugo leto lahko o tem še enkrat govorimo, če je treba zadeve še bolj diferencirati. Seveda smo pripravljeni tudi na to, kar zadeva proračunsko podporo. Ne glede na to, kaj pravijo določeni diplomati na ravni držav članic, mislim, da smo lokalno zelo pregledni. Imamo skoraj vsakotedenske razprave z vsemi misijami držav članic in drugič ocenjujemo tudi tveganje in morda se spomnite, da smo lani o tem govorili. Od takrat do danes smo napotili 21 sodelavcev več za to, da lahko v državah, kjer bi lahko menili, da je prišlo do nepravilnosti pri proračunski podpori, ugotovili, ali se je to dejansko tudi zgodilo kar zadeva ključni kazalnik uspešnosti v zvezi z namenskimi sredstvi. Dokument ste dobili lani, zadeva je torej popolnoma pregledna. Mi to povzamemo v letnem poročilu o dejavnostih, ampak to je bilo posredovano parlamentu in spomnim se, da smo lani imeli nekaj, razpravo o tem, morda je bilo nekaj nerazumevanja, ampak mislim, da se vsi v parlamentu strinjate, da smo storili to, k čemu smo se zavezali. In poleg tega smo ugotovili tudi, da smo dosegli veliko napredka, kajti delegacije, ki rezultate dosegajo v manj kot 60 odstotkih, dobijo manj osebja. 21 od 24 ključnih kazalnikov je izpolnjenih, to je trend pozitiven. In še nekaj, to vodi do nekaj vprašanj, gre za zamude pri plačilih. To rešujemo z revizijo ključnih kazalnikov uspešnosti. Namenjamo pozornost prav temu, torej da bi plačali pravočasno ne, v 30 dneh. Pišemo sistem nadaljnega spremljanja in delamo torej na tem vprašanju. Trend pa je v splošnem pozitiven, kar zadeva skrbniški sklad. Ne bom mešal razprave s skrbniškimi skladi, ampak Mislim, da pri tem zunanjem skrbniškem skladu moram omeniti to, da gre za najmočnejše orodje za koordinacijo donatorjev v afriškem rogu, pa še posebej v zahodni in srednji Afriki je to omogočilo koordiniran pristop. Seveda s tem ne želim povedati, da je vse samodejno, ampak ko je Matijas rute, govoril o zmanjšanju v sredozemski poti. Sam mislim, da se je nekaj zgodilo, zato ker smo vlagali v Nigru in v tej regiji. Naše naložbe so učinkovite in to seveda ustvarja dodaten promet. Spomnim se, kakšne so bile zadeve leta 2008. Zelo pozorni moramo biti, sodelujemo z Mauretanijo, Gambijo in Senegalom, naprimer, da to preprečujemo. O številkah smo poročali odboru, to je objavljeno v poročilu, seveda vse lahko postavimo pod vprašaj, ampak to je zadeva, o kateri lahko poročamo, ko poročamo o tem ukrepu. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug ni zaprosil za besedo. Hvala, gospod Manservisi, za vaš prispevek in odgovore. Zato lahko nadaljujemo z naslednjim govornikom. Gre za gospod Aguijar Makado, gede za pomorske zadeve in ribištvo vašega predhodnika ali vašo predhodnico dobro poznam, prihaja iz Walesa, bila je zelo dobra, ampak tudi vi ste prav gotovo odlični zato vam kar takoj dajem besedo. Hvala lepa. GD Mare leto 2016 predstavlja dve prednostne nalogi in sicer šlo je za izvajanje reforme skupne ribiške politike in drugič. Sprejeli smo sporočilo z visokim predstavnikom za upravljanje oceanov, to pa je neposreden odziv EU v zvezi z enim od ciljev trajnostnega razvoja v agendi 2030. Izvajanje reforme skupne ribiške politike je ostalo v bistvu naših dejavnosti in še vedno si zelo prizadevamo za to, da zagotovimo trajnostno ribištvo v EU. To dosežemo z mešanico regulativnih ukrepov in seveda z finančno podporo namenjeno preprečevanju prekomenega ribolova in spodbujanju trajnostnih ribiških praks. EMFF, Evropski ribiški sklad, bomo zagotovili z enim operativnim programom za državo članico, razen za Luksemburg. 27 operativnih programov za države članice je bilo sprejetih. Komisija jih je sprejela decembra 2015. Obdobje upravičenosti za porabo se je začelo januarja 2014, vendar prišlo je do zamud glede začetka izvajanja EMFF, še posebej kar zadeva praktično izvedbo. Trenutno imamo 20 držav članic, ki so že imenovale organe za upravljanje v zvezi z EMFF leta 2016. Je glavna prednostna naloga, kar zadeva finančno upravljanje, bila in to tudi je, zaključek predhodnika, to je Evropski ribiški sklad, to je EFF za obdobje 2007 do 2013. Pridržek smo vložili za osem držav članic in njihove operativne programe. Tesno sodelujemo z oblastmi v teh državah članicah. Na naši strani, na strani GD Mare, smo opredelili ukrepe, in dodatno delo, ki ga morajo države opraviti. Preverjanje bomo opravljali na terenu, to bo letos in v začetku naslednjega leta. Trenutno delo opravljajo oblasti v državah članicah, komisija bo nadaljevala z delom na tem in seveda korektivno bomo ukrepali po potrebi. Nobenih pridržkov ni v zvezi z predhodnimi leti, razen za Italijo. Plačil EFF ne bo, dokler ne dobimo končnih računov in to bo vključeno v potrebne korekcije, ki jih bomo izračunali za vsak program. Na koncu leta 2016 je preostala stopnja tveganja za EFF nič celih 53 odstotka. To je najboljša ocena rezultatov naše zmogljivosti za korekcijske ukrepe na večletni ravni. To kaže, da smo uporabljali ustrezne korektivne ukrepe za to, da oblažimo identificirana tveganja. Dodatne korekcije bodo morda še potrebne v specifičnih primerjih ampak seveda počakati bomo morali na to, da se delo zaključi. Toliko uvod. Hvala. Hvala lepa, gospod Celer. Hvala lepa, gospod general direktor Mahado. Govorimo o letu 2016 to je že četrto leto v novem programskem obdobju, ali je bilo. Zato moramo ugotoviti, da je bilo konec leta 2016 uloženih deset obvestil strani komisije, kar zadeva organe za certificiranje na nacionalni ravni. 2020, to je podvojitev. Zdaj smo pa že v letu 2017 in še vedno osem držav ni javilo podatkov. To je velika zamuda pri izvajanju trenutnega programskega obdobja. To potem seveda pomeni, da to vpliva tudi na novo ribiško politiko, ki smo jo podprli v Evropskem parlamentu. GD Mare je leta 2016 uložil pridržek v zvezi z osmimi državami, Italija, Slovaška, Romunija, Portugalska in tako naprej. Pridržek je bil uložen zaradi visokih stopenj napake, kar zadeva OP-je. pri preiskavah stopnje napak so bili navezani stiki tudi z nacionalnimi organi. Gedemare običajno uporablja prilagojene stopnje napake in če jih ne, zakaj ne, zanima me, kako vi kot generalni direktorat preverjate zanesljivost podatkov, ki jih zagotavljajo države članice. In še eno vprašanje z moje strani, kar zadeva partnerske sporozume o ribištvu, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča v zvezi s tem navaja številne pomankljivosti, zahtevajo naprimer, da se zagotovi, da so protokoli v skladu z regionalnimi strategijami in drugimi načini financiranja EU. Prav tako zahtevajo boljšo povezavo med plačili in pravicami za dostop pri partnerskih sporozumih se ugotavlja, da so bila zagotovljena izplačila, izpogajane kvote glede ulova pa niso bile dosežene. Prav tako bi države članice morale izkoristiti razpoložljive zbirke podatkov v zvezi z kvotami ulova, tako da bi lahko aktualizirale svoje podatke. Zanima me, ali so države članice spoštovale to priporočilo in ali je komisija to lahko preverila. Hvala. Mislim, Makado. Gospod Makado. Hvala. Hvala, gospod Celer, za vprašanja, ki ste jih postavili. Prav imate. Leta 2016 smo. desetim državam članicam poslali sporočila in njihovim organom. Naslednje leto 20, sedem jih manjka, Luksemburg namreč ni v tem programu. Prišlo je do zamud pri zagonu programa. Zakaj? Prav gotovo se spomnite, da smo se najprej morali dogovoriti o reformi ribiške politike, potem smo razvili uredbe, imeli smo uredbo o skupnih določbah za EMFF. Kar nekaj zamud je prispevalo k temu, da do danes podatkov še ni posredovalo sedem držav članic. Komisija je vseeno aktivna, lahko vam povem, da sem sam pisal partnerjem v državah članicah in to večkrat komisar Velen je večkrat na svetu opozoril prav na to in v začetku oktobra bomo še enkrat opozorili na to. Tudi 3-4 komisarji so skupaj podpisali pismo v zvezi s tem, in opozarjajo države članice na to, da moramo začeti z izvajanjem. To tesno spremljamo, še vedno pa prihaja do zamud strani nekaterih držav članic in upamo, da bodo zadeve boljše do konca letošnjega leta. Ne moram pa zajamčiti, da bomo takrat dobili na svojo stran še preostalih sedem držav. Seveda pritiskamo vsak dan za to, da bodo lahko imenovale svoje organe. Drugič, kar zadeva ukrepe v zvezi s pridržki za osem držav članic. Glavnina našega dela je spremljanje nadzora na ravni držav članic. Oni sami ne morejo revidirati programov, zato smo nekatere od teh programov vključili v predržke, vendar to natančno spremljamo in, kako sem povedal, v predržke svoji intervenciji bomo upravili obiske na terenu, zato da si bomo natančno pogledali, kako zadeve tečejo in kako upravljajo svoje delo kot nacionalni revizijski organi. Kar zadeva SFPF, prav imate, govorimo o posebnih poročilih računskega sodišča. Problem je v tem, da da države članice ne posredujejo podatkov. Problem je, da naši partnerji niso navajeni novega pristopa. Ta pristop smo že uvedli in kaj smo storili? Damo določeno vsoto za določeno tonažo, potem pa zagotovimo še dodatna sredstva. Če greš preko, je treba plačati, če ostaneš pod tem, dobiš denar nazaj. Težko je dobiti miselno naravnanost partnerskih držav, zato ker menijo, da je to pavšalna vsota za dostop, ne pa vsota povezana z določeno tonažo. Vendar že imamo nekaj uspehov, o katerih lahko poročamo, delo bomo nadaljevali seveda in nekateri protologi, po, protokoli bodo potekli, mi pa bomo izpogajali nove. Vendar prav imate te spremembe, že uvajamo v novo politiko. Hvala. Um, no ni nas veliko ostalo, nihče ni prosil za besedo. Dodatno vprašanje, izvolite. Samo še kratek komentar, gospod Mahado, podpiram vas. Najboljša politika ne služi ničemur, če pri izvajanju vidimo, da se večina tega ne drži. Gre res za trajnost in za prihodnje generacije. Nažalost moramo ugotavljati, da nekatere države članice ali večina držav članic tukaj ravna precej pomankljivo. Mislim, da vse in da se morajo in da se bodo tudi kolegice in kolegi iz odbora, odbora za ribištvo s to problematiko še ukvarjali. Hvala. Hvala lepa, imamo problem. Nadaljevati smo želeli z generalnim direktorjem Lemetrem, pa ga ni, gospa Suka je prav tako odsotna. Hvala lepa za izmenjavo mnen. Zdaj bi bilo pa res lepo, če bi vedeli, kdaj se bo pojavil gospod Lemetra. Izvolite. Rekli so nam, da ste nekoliko prehitri, prišli bodo v roku petih minut. Hvala lepa, dobro, prekinjamo do takrat. Thank you.

Ja, wir fahren fort. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Nadaljujemo. Pozdravljeni, gospod generaldirektor Lemaitre. Regionalna politika. Prejšnji teden smo bili na Mačarskem. Tam smo imeli zelo intenzivno delegacijsko misijo. Trije poslanci so bili tam in še tudi nekateri drugi. Vedno so lepo poskrbeli za nas nekaj nas še čaka nadaljnega dela, to sem takrat tudi jasno povedala in zato mislim, da je to začetek dobrega prijateljstva. Izvolite besedo za kratko predstavitev proračun 2016 z vašega vidika, potem pa bo poročevalec kaj povedal, postavil kakšno vprašanje, pa tudi kolegice in kolegi. Izvolite, kar beseda. Beseda je kar takoj vaša. Frau Vorsitzende, vielen Dank. <clears throat> Ähm, Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovani poslanci. Kratek bom. Videli ste, da je število pridržkov, ki so bili uloženi lansko leto, podobno številu iz prejšnjih let. Gre za manjši upad. To je pravzaprav bolje, kot izgleda na prvi pogled. Lansko leto je bilo namreč nekoliko posebno. Namreč zelo pozno smo dobili tako imenovane closure packages iz držav članic, šele konec februarja 2017. Tako da nismo mogli polno oceniti vseh teh uh, zaključnih svežnjev do časa, ko bi morali odločiti o pridržkih. Kar se tiče naše ocene napak za lansko leto, se tukaj nadaljuje trend upadanja torej v primerjavi s prejšnjimi leti? No, upam, da bo ocena računskega sodišča naslednji teden to potrdila. Trenutno poteka intenzivno delo v zvezi s temi zaključnimi svežnji za 2007-2013. Časovnica je pomenila, da smo do konca avgusta morali poslati obvestila v zvezi s tem. Eh, sedaj pa čakamo na odgovore držav članic. Predvidevamo, da bomo dve tretjini programov iz eh, obdobja 2007-2013 lahko zaključili še pred iztekom letošnjega leta. No, besedo dobi sedaj poročevalec. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod Lemetre, da ste prišli k nam. Prejšnji teden nismo bili na Mačarskem, ampak smo z delegacijo odbora z regiji obiskali Romunijo. Ugotovili smo, da v številnih državah članicah prihaja do velikih zamud, ko gre za začetek novega programskega obdobja. No, gostujoča država Romunija je bila ena izmed teh držav. Tam smo se na licu mesta lahko informirali o trenutnem stanju. Regije same tam eh, so odvisne od teh novih projektov pripravljene so na začetek novih projektov, ampak včasih eh, vlade, regionalne vlade ali pa nacionalne vlade s tem zavlačujejo. Eh, no, kar se tiče vloge strukturnih in kohezijskih skladov, eh, jaz se zauzemam tako za kohezijo, kakor tudi za smotrno trošenje denarja. No, kar se tiče strukturnih skladov, bi naj za pomočjo sredstev iz kohezijskega sklada zmanjševali tudi, gospod, eh, tudi razlike v gospodarskem razvoju med posameznimi regijami in državami. Kakšne spremembe tukaj ugotavljate pri razvoju držav članic, zlasti pri razvoju regij, ali lahko kvantificirate to spremembo, ki jo gre prepisati strukturnim skladom, ali pa gre tukaj prej za nek splošni uh, Eh, gospodarski razvoj. V obdobju 2014 do 2012 bi morali prosilci izpolniti tako imenovane ex ante pogoje. Zastopniki administrativnih oblasti so se negativno izrazili o tej eh, ex ante, o ex ante pogojevanju. Trdili, se, trdili so, da bo to samo podaljšalo uh, celoten postopek. Kakšne izkušnje imate vi s tem kot generalni direktor? Pravzaprav gre tukaj za nek nov inštrument, ki ga imamo v, v regionalni politiki. Koliko zahtevkov sedaj, ste do sedaj pos, poslali v okviru te ex ante, v okviru ex ante pogojev? Um, in kje so po vašem mnenju razlogi, da se akcijskih načrtov ne izvaja hitreje? 26,1 odstotkov projektov je bilo samo izbranih v Avstriji, v če, na Češkem, torej to je poprečna stopnja uh, izbranih projektov, uh, Avstrija, uh, Mačarska, Romunija, nekatere države eh, imajo še nižjo stopnjo, v Španiji sploh še niso bili podani nobeni projekti, za 33 projektov še ni, bila, eh, še ni bil imenovan pristojni organ, to še dodatno zaplete izvajanje programov. Eh, kaj je po vašem mnenju razlog za te zamude in v kolikšni meri lahko vi vplivate na to. Programsko obdobje 2014-2020 na začetku je bilo samo 3,7 eh, odstotkov sredstev počrpanih. To pomeni, da bi lahko zaostanek pri plačilih pri steku sedanjega programskega obdobja bil še večji, kot je bil pri prejšnjem programskem obdobju. V kakšno pomoč lahko tukaj ponudite državam članicam, zato da bi lahko tukaj pospešili te postopke? V Romuniji so nas opozorili na to, da je pravilo N plus 3. Ogroženo zaradi Brexita, to lahko pomeni, da več ne bo uh, ne bodo na voljo vsa sredstva, ki eh, so bila na voljo v prejšnjem programskem obdobju. Kakšno vlogo ima DG regijo eh, v investicijski banki, v kolikšni meri investicijska banka lahko sofinancira projekte in programe in kaj lahko eh, pove vaš generalni direktorat o smotrnosti na ta način financiranih programov in ali lahko podate kakšne informacije o tem, um, kako delujejo nacionalni sistemi spremljanja in nadzora. Ali ta predstavljajo tveganja, to je napisano na 64. strani vašega poročila. V kolikšni meri komisija zaupa v številke glede nacionalnih finančnih popravkov in uh, kako je z številom pridržkov, ali se je tukaj situacija kaj izboljšala v primeru držav, kot je recimo Španija. Hvala, gospod kanalni direktor, izvolite besedo. Gospa predsedujoča, gospod poročevalec, hvala lepa. Naštel sem deset vprašanj upam, da nisem nobenega vprašanja izpustil. Odgovoril bom v angliščini. Vaše prvo vprašanje je bilo splošne narave. Spraševali ste o zamudah, predvsem o zamudah, do katerih je prišlo v Romuniji. Ja, Romunija je dejansko tista država, kjer smo opazili najmanj napredka v sedanjem finančnem obdobju. Sam sem Romunijo obiskal prejšnji petek. In eh, edini namen mojega obiska je bil ta, da bi v kar največji meri pomagal romski vladi odstraniti te, ta oska grla. Norman Poppins je obiskal Romunijo julija in takrat se je govoril o, dogovoril o akcijskem načrtu z romunskimi oblastmi. Moj obisk pa je sedaj uh, bil namenjen temu, da bi uh, preverili učinkovitost izvajanja tega akcijskega načrta. Lahko rečem, da smo opazili nekaj napredka. Osnova pa je seveda pri vsem skupaj bila precej šipka. Potem vaše vprašanje v zvezi z ex ante pogojevanjem. No, Romunija je bila do pred nekaj dnevi tista država, ki je imela mm, najbolj stroge pogoje, predvsem v zvezi z razpisi in pa s prometom. Promet je izredno pomemben. Romunija ima eno tretjino sredstev, ki so jih na voljo, vezanih na promet. Romunija ima dve nacionalni agenciji, ki se ukvarjata s tem, ena za železnicami, druga za cestami. Ti dve agenciji. sta se precej slabo odrezali pri svojih pristojnostih. In zato smo pri ex ante pogojih glede prometa se dogovorili z romunskimi oblastmi, da bi morali podpisati pogodbe s tema dvegama agencijama, pogodbe, ki so vezane na rezultate. No, in končno se je to pred tremi dnevi zgodilo. Po našem mnenju je to eden izmed zgledov za to, kaj se lahko zgodi, ko imamo močen inštrument, kot je ex ante pogojevanje. In brez tega se to ne bi zgodilo. V zvezi z javnimi razpisi gledamo isto zgodbo v zadnji minuti, ampak saj se je v zadnji minuti nekaj premaknilo. Potem javni razpisi. Tukaj smo se dogovorili z romunskimi oblastmi, da morajo izboljšati pogodbe med gradbenimi podjetji. In organom, za katerega to gradbeno podjetje izvaja dela. Zakaj? Zato, ker je bilo do sedaj v skladu z romunsko zakonodajo bilo enostavno naleteti na težave, če se zaplete pri procesu gradnje. In potem se, se skupaj zaplete še v sodnem sistemu. No, tudi tukaj so romunske oblasti dosegle nekaj uh, napredka. To so naredili ob 4 zjutraj, ravno preden sem jaz prišel v Bukarešto. No, seveda bomo morali te njihove ukrepe še preučiti. No, sedaj je napočil trenutek resnice, ko gre za ex ante pogojevanje. Zato je sedaj toliko aktivnosti strani držav članic, to bi pravzaprav morali dokončati že do konca leta 2016, ampak potem uh, smo imeli to obdobje šest, šestih mesecev, ko so države članice lahko odložile to poročanje o njihovih zaključnih dejavnostih. No, sedaj smo dobili to poročilo, sedaj imamo jasen pregled tega, kaj še ni bilo izvedeno. Od več kot 180 načrtih, o katerih smo se dogovorili, je samo 14 eh, eh, takšnih, ki do sedaj niso bili, 40, ki niso bili izvedeni. In teh 40 načrtov bomo napotili pred tako imenovanimi odbor za interakcijo in ta odbor bo odločil o tem, ali bi eh, začasno ustavili določena izplačila. Seveda bomo ob tem upoštevali načelo eh, proporcionalnosti, sorazmernosti. Eh, no, verjetno ne bomo videli 40 takšnih odločitev, ravno zato, ker so sedaj države članice tako aktivne. Ampak, če si ogledamo vse pogoje, ki so bili izpostavljeni, marsikateri izmed njih je bil že tako izpolnjen, tako da ni bilo potrebe po akcijskih načrtih. No, sam menim, da je to prinesla želene spremembe v državah članicah, pogosto je prišlo do pospeška sprejemanja evropske zakonodaje, če se recimo ogledamo um, sektor oskrbe z vodo, določanja cen uh, vode, če si ogledamo recimo sektor odpadkov in uh, recikliranja. na teh področjih eh, lahko, eh, oziroma glede na to, lahko podamo pozitivno oceno tega sistema. Sistem ni popoln, veliko je bilo ex ante pogojev, ki so povzročili veliko administrativnih bremen, eh, tako da v, pre, v prihodnosti bomo morali ta sistem poenostaviti in se osredotočiti na to, kar je res pomembno za kakovost kakovostne uh, izdatke na področju kohezijske politike. Nasplošno pa ugotovimo, da je to imelo pozitivne posledice za, za kohezijsko politiko. Tem smo lahko vzpostavili okvirne pogoje, ki bodo ne nazadnje privedli do investicij boljše kakovosti. Potem nekaj nasplošno o zamudah. Torej, tukaj ne govorim več samo o Romuniji. Govorili ste o uh, sami stopni izbire projektov, o ovirah na področju plačil. A, an uh. Potem tudi imenovanje. imenovanje pristojnih organov ni ovira za plačilo. E, to, torej primeri, kjer e, pristojni organ še ni bil e, imenovan, se nanaša predvsem na čezmejne projekte. Več kot devet desetin imenovanje že bilo rešenih, zato to ni uh, več pomembna ovira. Kar se tiče plačil, je tukaj situacija zelo slaba, jaz to vedno znova podarjam, tudi v državah članicah. Eh, no, eh, vi ste povedali, da bo situacija še bolj negotova po letu 2020.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 No, uh, ko gre za stopnjo napak, bom do države članice morale določen odstotek zneskov vrniti. To se bo poznalo že na letosnem proračunu. Kakšen je razlog za to? Mislim, da gre za en glavni vzrok. In sicer to, da je se zakonodajalec odločil za prači, za pravilo na področju zaves. In tukaj ne gre samo za N, za N plus 3. Gre pravzaprav za druge formate, kot so N plus 4 ali N plus 5. Ko gre za sprejem programov, je minimalna zaveza za države članice ta, da mora do konca leta 2020 da bo pravilo 1 plus 3 pomenilo, da morajo predložiti zahtevke poplačil samo za eno tretjino uh, dodeljenih sredstev. To ni disciplina, to je ravno nasprotno od discipline. Tukaj gre pač za uh, še eno posledico uh, administrativnih postopkov, kjer eh, enostavno ne obstaja dovolj pritiska za to, da bi ta administrativna pravila spoštovali. No, bolj pozitivno sliko vidimo na področju izbire projektov. Tukaj je bil dosežen velik napredek v zadnjih 12 mesecih. Če se ogledate ERDF in pa kohezijski sklad, je prišlo do pospeška stopnje izbire od 11 odstotkov odstotkov na 40 odstotkov v samo 12 mesecih. Tako da tukaj so se prav gotovo zadeve premaknile in to relativno hitro. Tukaj torej obstaja upanje, da v naslednjih letih ali dveh ne bomo priča nedisciplini na tem področju. Vseeno pa tukaj nekatere države članice uh, že sedaj eh, tvegajo, da um, ne bodo predložile dovolj zahtevkov po plačilih. Jaz sem dotičen države članice na to že opozoril. No, verjetno do zamude pri zahtevkih poplačil ne bo prišlo um, pri vseh državah članicah. Če se situacija ne bo izboljšala, pa bodo nekatere države članice pod uh, tveganjem prenehanja obveznosti. tukaj se je treba za državami članicami pogovoriti o načinih, kako bi bilo možno izboljšati stopnjo absorpcije sredstev. Omenili ste tudi splošni cilj kohezijske politike. in dinamiko konvergence. triletno poročilo o kohezijski politiki bo objavljeno 9. oktobra. V tem poročilu bomo ocenili zadnje trende na področju konvergence. No, eh, jasno je tukaj kriza povzročila veliko vrzel v tem procesu konvergence v Evropski uniji? In sicer zato, ker so države članice med uh, krizo zelo trpele, uh, recimo Španija, Grčija, Portugalska, v manjši meri tudi Italija. In to sedaj nekako skazi sliko konvergence, če lahko tako rečem ko gre za najrevnejša območja Evropske unije, eh, je tukaj konvergenca še vedno relativno dinamična. Torej, ne smemo tukaj govoriti samo o težavah, govoriti moramo tudi o pozitivnih trendih. Eh, Romunija je danes najhitreje rastoča država v Evropi, ima šest odstotno rast in to je splošni trend v srednji Evropi. države so tukaj veliko nadoknadile. Sedaj obstaja nekaj pozitivnih znakov tudi iz držav članic, ki sem jih omenil, torej gre za tiste države članice, ki uh, jih je prizadela kriza. Portugalska raste nekoliko hitreje kot evropsko poprečje, glede Grčije držimo pesti, Španija še zadnje dve, tri leta raste hitreje kot poprečje v Evropski uniji in tudi Italija bo kmalo dohitela poprečje. Uh, Tako da tukaj so zadnje novice. Prej pozitivne. No, seveda je pa vse skupaj povezano z eh, štirimi, petimi leti krize, ki je pustila globoke posledice v Južni Evropi. Finančni inštrumenti. Tudi v zvezi s tem boste dobili končno poročilo o izvajanju za obdobje 2007-2013. V naslednjih dneh boste to dobili. Verjetno se spomnite, da je obstajala precejšna vrzel med denarjem, ki je bil namenjen eh, finančnim inštrumentom in pa dejanskim, eh, dejanskimi izplačili. Približno tri četrtine uplačenega denarja je bilo na koncu predanega eh, končnim upravičencem, V poročilu boste videli številko, ki je blizu 95 odstotkov na koncu eh, obdobja upravičenosti, ki se je iztekla marca 2020 ki se je steklo marca 2017. Eh, Lahko bi torej rekli, da je prišlo do polne stopnje absorpcije, ko gre za finančne inštrumente v, zadnji, v zadnjem obdobju upravičenosti. To je dobro, In v tem poročilu boste lahko našli tudi nekaj kvalitativnih ocen tega, kaj je bilo doseženo s temi finančnimi inštrumenti. V prejšnjem programskem obdobju je bilo 90 odstotkov te pomoči usmerjeno predvsem pomoč majhnim srednjim velikim podjetjem. Potem Evropska investicijska banka, tukaj bi raje odgovoril v pisni obliki. Večina finančnih inštrumentov namreč ne gre skozi EIB. Vzpostavijo jih države članice ali pa regije, včasih Evropsko investicijsko banko. Eh, in EIF uporabimo kot eh, posrednika. V tem obdobju res, da smo imeli to pobudo za majhna in srednja velika podjetja. To poteka izključno skozi EIF. No, sedaj je pa to prevzelo tudi pet ali šest držav članic. Management and control systems, was that your question? kar se tiče upravljanja in nadzora, 70 odstotkov, kjer prihaja do pomankljivosti. Je bilo to vaše vprašanje? No. Can you perhaps uh, specify? Ja, das war die Frage. Ja, spraševal sem vas, ali lahko ocenite, kateri nacionalni administrativni sistemi, 13 odstotkov upravnih sistemov, predstavljajo tveganje za vas. Na 64. strani ste imeli izjavo v zvezi s tem v vašem poročilu o dejavnostih. Ja, sonst äh, kann man diese Frage auch, glaube ich, schriftlich. Ja, das machen wir. Ja. Ja, verjetno lahko na to tudi pisno odgovorite. Krasno. Mm. Were... Finančni popravki. Verjetno ste spraševali o verodostojnosti številk in pa sledljivosti dejavnosti držav članic. To se je v zadnjih nekaj letih močno izboljšalo. Sedaj so številke, ki jih omenjamo, zelo zanesljive. Za obdobje 2007-2013 smo imeli približno 7 milijard popravkov. To so popravile države članice pri svojih računovodskih izkazih. No, tri finančne popravke smo pa sprejeli sami. Z razliko od prejšnjih let, ko nismo imeli popolne slike, ker države članice niso na dosleden način poročale o tem. Sedaj pa so številke bolj zanesljive in ustrezno odražajo realnost. In pa še ne na zadnje, razvoj rezerv. V zvezi s tem sem podal že nekaj pripomb na začetku imamo primerljivo sliko z prejšnjim programskim obdobjem. Rezerve smo uporabili, smo uporabili eh, ko so zaključni svežnji pokazali, stopnja napake je bila višja od 5 odstotkov ali pa če je prišlo do resnih kršitev obsega, um, dela računovodskih organov. To se je ponovadi zgodilo, ko je prišlo do izdatkov pozno v programskem obdobju, predvsem če je šlo recimo za finančne inštrumente in če je eh, računovodski organ potem podal izjavo o omejitvi odgovornosti in so rekli, da niso imeli materialne možnosti, da bi to preverili. V tem primeru smo tudi mi izrekli pridržek. Uh, uh, v zvezi z uh, temi zaključnimi Svežni smo poslali računovodskim organom poziv naj zaključijo svoje delo v zvezi s tem. Um, v zvezi s Španijo lahko rečem, da je bil dosežen zmeren, dokaj skromen napredek v primerjavi uh, Zdaj še bili leti, vedno več je pridržkov v zvezi s Španijo. Zakaj? Zato, ker eh, ima pri njih en pristojni organ, lahko večkratno vlogo v številnih različnih programih, ker se potem s tem eh, tudi podvajajo določene dejavnosti in potrebujemo več časa za nadzor. Zato smo potrebovali nekoliko več časa, da te zadeve pregledamo smo pa zahtevali od eh, pristojnih organov v Španiji, da te pomankljivosti odpravijo, da to razčistijo vse v obračunskem obdobju, se pravi na koncu, če jim doslej ni uspelo. No, potem pa še ena stvar, ki ste jo zagotovo že slišali, ampak ti pridržki so bili večinoma posledica dela samega nacionalnega revizijskega organa in to ravno kaže na bistvene pomankljivosti v sistemu. Hvala lepa, kolega Born. Da, hvala, gospa predsednica. E, najprej bi pozdravil komentarje generalnega direktorja v zvezi s temi nesorazmernostmi. To so zelo pomembne stvari in prepričan sem, da ste svoje sredstva smotrno porabili, ampak eh, imamo določene pripombe, ki so tudi dokaj kredibilne, da je prišlo do zavračevanj in zamud in tega ne smemo nadaljevati. Moramo še nadalje poenostaviti zadeve in postopke, tudi glede pogojenosti. Ampak zdaj bi veru vam želim še enkrat čestitati tudi zaradi znižanja stopnje pogreškov in zanimalo, ali bi nam lahko povedali, kaj bi po vašem mnenju bilo tisto, kateri so bili tisti konkretni ukrepi, ki so pomagali pri izboljšanju situacije, še zlasti pri socialnih skladih, pri kohezijskih politiki in tako naprej, to je pomembno za našo prihodnost. In potem glede eh, poenostavitve, zanima me, ali boste upoštevali priporočila našega odbora, sam sem tudi član odbora za poenostavitev in ne vem, ali bi morda lahko eh, storili kaj tudi na področju oziroma zadeva, ki se lahko hitreje popravijo. Ali nas lahko spomnite, kaj je bilo v zvezi s tem storjenega? No. Tudi gospisavka moramo pustiti še nekaj časa, tako da prosim, da ste kratke pri svojih odgovorih, gospod Lemetre. Uh, um... Hvala lepa. No, nasplošno bi lahko rekel, da se mi zdi, da ta trajnostni napredek pravzaprav izhaja iz skupnih prizadevanj nasplošno in tudi in se lahko zato zahvalimo politiki, ki je bila sprejeta in glede na svojo odločnost, da ne bo več tako milo obravnavala torej, tako imenovane izhodne probleme strpno in počasi, temveč, da se bo tega lotila odločno. In to je bilo potem res bistvenega pomena, da smo spostavili boljše nadzorne mehanizme, na podlagi katerih se potem hitreje odpravljajo tudi napake. To je tisto, kar potem obrodi pozitivne rezultate. Ne takoj, ampak s časoma in to dokaj hitro vpliva na kakovost na splošno. Potem pa še en element. In sicer lani smo imeli prvič v zgodovini imeli še odpravo težav v zvezi s stroški z leta 2013 in potem še en del 2013-2014 in tam smo lahko videli, da smo imeli zelo nizko stopno zaključitev v določenem sistemu, da je eh, bilo potem tudi veliko težav zaradi neto popravkov, ki so se dogajali nakladno z veliko zamudo, pogotovljenih napaka in imeli smo potem tudi 31 programov, ki so bili vse do lani eh, nezaključeni, to se pravi vsaj 15 odstotkov takih. Ampak kaj smo ugotovili pri tem? Da so nam tudi sam, sami takrat prijavili že sami naprej napako oziroma stopnjo pogreškov nič celih ena do nič celih 24 in Mislim, da to kaže dejansko na to, da bi lahko upali na nadaljevanje tega trenda zniževanja stopnje pogreškov in na izboljšanje učinkovitosti nasploh. Glede poenostavitve, prepričani smo, da smo v tem konkretnem obdobju šli tako daleč, kot se je dalo, z vsemi konkretnimi predlogi, ki smo jih podali ki ste jih že videli ali pa se bodo še zgodili do konca leta v okviru tako imenovanega omnibusa. Potem smo tudi eh, ponudili stroškovne opcije, ki jih bomo ponudili državam članicam, kar bi omogočilo, da bi se lahko na drugačen način zedinili o določenih točkah na stroškovni strani, kjer gre za dejanske stroške in da ne bi več govorili o nekih pavšalnih zneskih. Toliko še o tem, kar se bo še materializiralo v tem obdobju. V prihodnje pa lahko rečem, da sem prepričan, da si skupino na visoki ravni delijem, delimo povsem enake ambicije in da smo pripravljeni na tem trdno delati. S tem nočem reči, da bomo na novo izumljali kolo ali kaj takega ampak z radikalno poenostavitvijo vseh oblik pravil glede upravičenosti, eh, pa smo vedno pripravljeni na nove predloge in delamo na tem. Hvala, s tem smo končali razpravo z vami. Hvala, da se vedno pozitivno odzovete na naša povabila. Sedaj pa pozdravljam še generalno direktorico Sovka in pa generalnega direktorja za Evropske šole, gospoda Markoana. Izvolite. So, uh, I, I would start. Um, you remember that for the last couple of years, the following... Hvala lepa. Spomnili se boste, da smo slišali več kritičnih eh, pripomb strani računskega sodišča glede finančnega upravljanja eh, s šolami. Potem smo imeli še celo primer konkretne goljufije in to je seveda povzročilo veliko rezerviranost do proračunskih sredstev, ki se namenjajo evropskim šolam kar v dveh zaporednih letih. No, zdaj vam lahko rečem, da je sedaj upravljanje s temi sredstvi drugačno. Vem, da sem vam pred dvema letoma obljubila, da če se ne bodo zadeve izboljšale, bomo morali nepreklicno centralizirati nadzor in postaviti nadzorni organ v generalni sekretarijat evropskih šol. No, 5. septembra je upravni odbor evropskih šol soglasno sprejel novo finančno uredbo v zvezi s financiranjem teh šol, kjer je bolje opredeljena tudi vloga nadzornega uradnika in tudi eh, odgovornega računovodje. Glede na to, da je služba za notranji nadzor uspela zaključiti ta pregled in da nam je sod, računsko sodišče dalo tudi nekaj pozitivnih mnen o samem postopku razrešitve, upam, da bomo lahko do naslednjega leta umaknili svoje pridržke in da nas ne boste rabili gledati tukaj naslednjič. Thank you very much for giving me the floor. Yes, I can only confirm what... Da, hvala lepa. Uh, lahko samo podprem to, kar je povedala generalna direktorica, gospa Suka. Res smo se lotili zelo korenito sprememb v evropskih šolah in uveljavili načela zdravega finančnega upravljanja. Mislim, da morate razumeti, da smo tudi kadrovsko zelo omejeni, kadar gre za strokovne kadre za upravljanje s financami šol. Sedaj imamo avtomatično povezavo tudi za plačila in vedno uveljavljamo načelo dvojnega podpisa za vsako odobritev in eh, sedaj smo na te svoje ukrepe prejeli tudi pozitivne odzive računskega sodišča, ki ni našlo nekakšnih nepravilnosti za leto 2015. Za 2016 še nimamo dokončnega mnenja, smo pa po nekaterih informacijah pripričani, da letos ne bomo deležni slabe ocene. Potem v štiri do petih šolah smo si ogledali natančneje stanje v večjih šolah, pomembnejših šolah oziroma šolah večjega obsega, kjer smo tudi pridobili kvalificirano strokovno mnenje in mislimo, da bomo zdaj na podlagi vsega tega lahko odpravili vse razloge, zaradi katerih obstajajo še določeni pridržki. Letos bo konsolidacija skladov potekala pravočasno in mislim, da smo zadostili vsem zahtevam po spremembah v realnem času. Hvala, poročevalec. Hvala lepa, hvala gospod generalni sekretar, gospod Suko. Evropske šole so nam pri srcu, so pa tudi drage, zato mislim, da moramo paziti tudi na to, da tam vse teče po pravilih in brez suma, da se zlorabljajo sredstva. podali ste optimistične obete. Evropski proračun do 70 odstotkov financira letne proračune teh šol. V preteklosti, kar zadeva ocene računskega sodišča, je bilo kar nekaj kritike, kar zadeva uporabo sredstev države članice so od nas vedno dobile potrdilo in potrditev z naše strani. Zanima me, kaj menite o mnenju računskega sodišča, kdo je torej izvedel preverjanja v imenu držav članic, da so tam dobili bolj pozitivne rezultate, da so oni lahko podelili razrešnico. Zanima me, ali ste v stiku z njimi, z državami članicami torej. Potem bo še vprašanje za tistega, ki je sedel na polletnem srečanju. Gre za preverjanje sistema evropskih šol. Zanima me, ali je to načrtovano in če ne, zakaj ne. In če eno vprašanje. Pred novembrom 2017 naj bi parlament in svet dobila sporočilo komisije, kako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 Eh, govorili ste o razkoraku med poročili, ki smo jih prejemali v preteklosti in tistimi, ki jih prejemamo danes. Eh, mislim, da je to ravno izvor eh, teh razlik. Sistem je potreboval nekaj časa, da je odzval na poročilo. Veste, da vedno pride do določenih zakasnitev med trenutkom, ko se zaključi proračun in ko potem računsko sodišče ali pa kontrola ugotovi določene zadeve in potem šele se izstavi poročilo in tu mine včasih dve leti ali več in eh, to, kar smo hoteli od Lojda, je v bistvu temeljilo na proračunu za leto 2017 in še v naslednje leto bomo pridobili mnenje računskega sodišča. Tako da smo tukaj imeli v bistvu boljše podatke, bliže trenutnemu stanju in eh, zato se moramo zavedati tudi, da nekatere ugotovitve ne prihajajo iz istih časovnih obdobij. Še kakšno vprašanje, gospod poročevalec? Vi imate na švrtlič. Bomo v pisnem postopku, hvala. Dobro, drugi niso prosili za besedo, smo pri koncu seje in dnevnega reda. Hvala lepa vsem. Gospa Suka, izvolite. Samo še nekaj stvari bi povedala, glede sodelovanja komisije pri sestankih odbora. Seveda, komisija sodeluje, ampak eh, mi smo samo en, eden od 29 in seveda poskušamo reformirati sistem biti usklajeni eh, z mednarodnimi merili, ampak države članice nam pri tem pravzaprav niso hotele ravno veliko pomagati. Mi smo vam sicer veliko še obljubili med tem poročilo o eh, zamislih, ki jih ima komisija o spremembah sistema. Vse to vam lahko obljubim do konca leta. Tam boste našli veliko odgovorov na zastavljeno vprašanje, ampak sami res ne moremo izboljšati celotnega sistema. Žal. Hvala lepa. Ne gre za to, da ne bi imeli vprašanj v zvezi z človeškimi viri, ampak govorili smo o evropskih šolah, zato smo se pač omejili na to. Ostalo v opisnem postopku. Hvala lepa, da ste bili tukaj. Ostali bomo v stiku z vami. Seveda bomo še naprej spremljali evropske šole in tudi regionalno politiko. Hvala lepa, se je konec, srečamo se spet v četrtek ob 9. Hvala. Thank you.